Ja, äh, <clears throat> guten Morgen. Dobro jutro. Dobrodošli na nadaljevanje zasedanja odbora za nadzor proračuna. Uh, včeraj smo se dogovorili, da bi se presedla, ker me je tukaj eh, nekoliko zeblo, ampak dobro, glede glasovanja takole, ker je pač naprava tukaj, moram tudi sama sedeti tukaj. Uh, Eh, na dnevnem redu imamo mnenje v zvezi s preglednostjo odgovornostjo in integriteto v inštitucijah EU. Avtor je Tamaš Dojč. Besedo dajem poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja. Ampak Tamaš ne želi besede, tako da začnemo z glasovanjem. Imate glasovalne kartice pri sebi? Tako poenostavimo glasovanje. Naredimo preizkus s karticami, da vidimo, koliko nas je. Preizkus. Vsi pritisnemo. Hvala lepa. 17, 18, 17. 18 navzočih kolegov, ki imajo pravico glasovati. Bom poskušala uh, speljati glasovanje brez stroja. Uh, amandma številka 1. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. Amandma 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Tri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Pet. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Osem. Kdo je za? Proti. Zdržani? Zavrnjeno. Amandma 9. Kdo je za? Proti. Zdržani? E, sprejeto. Mislim, da je sprejeto. Preverjamo elektronsko. Amandma 9. Končano glasovanje. Sprejeto. Slabo vidim tole s tole lučjo. Eh, deset, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Enajst, kdo je za? Sprejeto. Dvanajst, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Trinajst, kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Amandma štirinajst. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Amandma petnajst, kdo je za? Proti, eh, smo pri šestnajst. Kdo je za? Sprejeto. 17. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je zdržan? Sprejeto. 18. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 19. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 19 je zavrnjen. 20. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 21. Kdo je za? Proti. Zdržani. Tole moramo preveriti. Amandma 21 preverjamo elektronsko. Konec. Zavrnjeno. Kompromis ena. Izvolite. Se pravičujem samo za pojasnilo, gospa predsedujoča, predsednica. Razpravljali smo o tem, če imamo prvi del in če glasujemo za celotno besedilo razen za besede considers that till interest in če potem glasujemo za drugi del, potem glasujemo za celotno besedilo vključno s temi besedami. Ali prav razumem? Oj, ja. Tamas, slišiš, da ja. ja. Ja, prav razumete. Verstehen wir korrekt, ja. Können wir weiterfahren? Gremo lahko naprej z glasovanjem. Kompromis, prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. S posledicami, kot je opisal kolega De Jong. Amandma 22, 23 in 24, uh, eh, to je brezpredmetno. Kompromis številka 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 25, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto 26, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto 27, kdo je eh, za? Proti vzdržani sprejeto 28, kdo je za? Sprejeto 29 za, proti vzdržani sprejeto 30 za, proti vzdržani sprejeto amandma 31 za, proti vzdržani sprejeto 32 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 33 za, proti. Mm, dobro, 33 preverjamo elektronsko. Konec. Zavrnjeno. Amandma 34 za proti vzdržani sprejeto amandma oziroma v dveh delih. Drugi del amandmaja 34 za, proti vzdržani sprejeto amandma 35 za. Prvi del proti vzdržani sprejeto. Drugi del amandmaja 35 za, proti vzdržani sprejeto 36 za proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto. Prvi del, zdaj pa še drugi del, 37 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 45 preverjamo elektronsko. Konec? Zavrnjeno. Z enim glasom. Amandma 46 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 47 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 48 za. Sprejeto. 49 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 50 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3 kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tako sta 51 in 52 brez predmeta. Gremo naprej na 53. Kdo je za, proti, zdržani. Tole moramo preveriti. Preverimo 53. Konec preverjanja. Zavrnjeno z enim glasom. Amandma 54. Kdo je za? Tukaj imamo še ustni amandma. Uh, ima kdo kaj proti temu ustnemu amandmaju? Očitno ne. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 55. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 56 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 57 za? proti zdržani sprejeto, 58 za, proti sprejeto, sprejet, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto. Tako, zdaj pa pridemo mm, do končnega pomenskega glasovanja. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 nič soglasno sprejeto, tako kot večina amandmajev. Eh, čestitamo Tamar Dojč. No, ta odbor si je enoten glede tega enotnega vprašanja. Hvala lepa za hitro glasovanje. Tako zdaj pa se bom <laughs> hitro preselila, potem pa nadaljujemo. Gremo naprej po dnevnem redu. Pozdravljam komisarko za socialno področje. Gospod Tyson, izvolite. Dobrodošli. Gre za razrešnico za leto 2014. Eh, lansko leto je šlo za ogrevanje, letos pa smo nekoliko resnejši, kajti zdaj ste že eno leto na mandatu. Poročevalka je kolegica Dlabajova. Gospe komisarki dajem besedo, da predstavi, kako je socialnim področjem za leto 2014, kakšen je njen pogled na to. Izvolite. Thank you. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Dobro. No, pozdravljam tudi odgovorno kolegico iz računskega eh, sodišča, gospod kolegico Ivanovo, se opravičujem, nekoliko sem zmedena, čeprav vas lahko jasno vidim, da sedite tam. Izvolite, gospa komisarka. Okay. So, gospa predsednica, jaz se opravičujem, še enkrat moram vzeti besedo. Začenja eh, računsko sodišče. Gospa Ivanova, izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, gospod predsednica. Gospa komisarka, spoštovani člani odbora, gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj z vami kot eh, um, poročevalka za uh, šeste poglavje za eh, leto 2014. Gre za skupni odbor. Predstavila vam bom revizijske rezultate in sklepe glede uh, političnega področja za socialne zadeve hkrati bi se zahvalila za odlično sodelovanje in pa za konstruktivno, uh, konstruktivne odnose s komisijo. Leta 2014 je SFF uh, eh, pod naslove ekonomsko in socialno-teritorijalno kohezija uh, eh, znašala 10,6 milijard evrov, to je 19 odstotkov celotnih uh, plačil za let uh, od 55,4 mm, milijard evrov. Uh, Tukaj gre za deljeno upravljanje med komisijo in državami članicami. Na splošno rezultati revizije kažejo rahlo povečanje za ESF mm, za večino leta 2014, ampak gre pa za stabilno raven v zadnjih dveh letih. Na podlagi eh, našega uh, vzorca 170 transakcij, ki smo jih. Uh, testirali, je stopnja med 1,9 in 5,6 odstotka. Eh, zato eh, večina eh, stopne napake ocenjena na 3,7, kar je nad pragom materialnosti, ki je 2 odstotka. Poleg te stopne napak je, je sodišče izračunalo tudi pogostosti napake pri 35 odstotkov, torej 60 od 170 transakcij bilo prizadetih oziroma imelo eno ali pa več napak glede samih eh, vrst napak, najbolj tipična napaka za ISF, e eh, to so naslednje. Neopravičeni izdatki, tako kot v prejšnjih letih, eh, to je glavni vir napak, gre za izplačilo neopravičenih stroškov, potem so stroški kadrov, režijski stroški, stroški upravičencev in sodelujočev. E, primeri so recimo neopravičeno sodelovanje na usposabljanju, režijski stroški in podobno. Pet od projektov je bilo takih, eh, kjer so pogoji za upravičenost eh, niso bili spolneni in eh, tako je prišlo do napad, ki so prispevali k 1,2 odstotka ocenjene stopne napake. Še ena tipična napaka je kršitev pri javnem naročanju. Področje zaposlovanja in socialne politike je tradicionalno manj eh, nagnjeno k takim napakam, primerjavi z regionalnimi politikami gre za vrsto uh, izdatkov, ampak kakorkoli že tudi to področje je pomembno prispevalo uh, k napakam. Pri javnem naročanju imamo kar nekaj napak, recimo lahko gre za nasprotje interesov, diskriminacijo torna merila za izbiro in podobno. Potem je tukaj še ena vrsta napake upravičenci, ki ni dobijo sredstev pravočasno oziroma neopravičeno uh, eh, dodeljevanje naprejšnjih plačil. Uh, ta plačila morajo biti v skladu s pravili eh, čim hitrejša in celovita. V treh državah članicah smo imeli 12 primerov, kjer so upravičenci dobili plačilo šele več mesecev po uh, tem, ko je bila vzjava o, o izdatkih eh, že potrjena strani komisije, ali pa niso dobili eh, stroška v času revizije, gre za 7 do 9 eh, mesecev zamude. In to ni v skladu s pravili. Zanesljivost upravljanja, tukaj smo pravili preverjanja glede na transakcije v vzorcu, Eh, eh, računsko sodišče ugotavlja, da preverjanja niso bila popolnoma zanesljiva, eh, napake bi lahko zmanjšali za 3,2 odstotka mm, na tem političnem področju. Gre za primere, ko so nacionalni organi imeli dovolj napak, da bi lahko odkrili napake pri upravičencih, preden bi um, priglasili izdatke komisiji. Potem je tukaj še en vidik, gre za pregledovanje kontrolnih sistemov. Pregledovanje teh sistemov eh, se je izvalo za ECF in pa mm, RDF in eh, komisija nadzoruje mm, eh, revizijske organe. Gre za 36 primerov, ki smo jih preučili noben ni imel znatnih uh, napak, kjer bi potrebovali dodatne oziroma drugačne kvantifikacije. Pri štirih uh, smo našli uh, precej uh, napak, ampak brez uh, vpliva na uh, pridržke v letnem. Uh, poročilu. Pri 30-ih pa ni bilo nobenih pomembnih vprašanj glede preverjen komisije. Poleg tega eh, poročilo, je bilo pregledno poročilo eh, GDEMPL, da bi eh, preverili doslednost izračunov komisije in pa zneskov ter ocen. Kakšne so pomembna vprašanja, ki so se izpostavile? Gleda Empel ugotavlja je med 2,8 in 4 odstotka umestnih in končnih plačil odobrenih leta 2014 za ISF. E uh, za obdobje 2017-2013. Uh, eh, bilo takih, da bi lahko prišlo do napake. Komisija je izvršila uh, eh, 45 odstotkov v vsem področju. Materialna napaka je nad dvema odstotkoma. Število OPE-ov, uh, kjer imamo še pridržke. Uh, Pri njih je, se je ocenjeno financiranje povečalo za od 123 na 169 milijonov evrov. Eh, komisija eh, ocenjuje, da ostaja napaka eh, tveganja 1,2 odstotka glede na poročane stopne napake strani revizijskih organov in tukaj upoštevamo tudi finančne korekcije, ki so jih poročale države članice komisiji. Kako pa mi ocenjujemo te ocene? Nasplošno menimo, da je mm, izračun komisije uh, za tveganja v poročile za leto 2014 dosledno, točno, uh, v skladu z razpoložljivimi organi, ki jih imajo revizijski organi. Seveda naše stopne napake niso neposredno primerljive, Sveda bi spomnili tudi, da je eh, eh, delo revizijskih organov odkrilo nekaj eh, slabosti, tako da tveganje ostaja, zlasti pri začunu preostalih tveganj za nekatere operativne programe. Kaj je novega letos? Gre za vprašanja povezana z uspešnostjo. Poglavje vključuje tudi ta vprašanje, gre za to, v kakšni meri. Eh, so bili cilji eh, opredeljeni za eh, financiranje v skladu s tistimi cilji, ki so zabeleženi v operativnih programih, kakšna je bila stopnja doseganja na splošno ugotavljeno. Tri četrtine ERDF e in ESF projektov v celoti ali deloma dosegajo svoje cilje. Pri ESF je odstotek teh projektov celo višji. Gospod in gospodje, Na podlagi teh ugotovitev za leto 2014 eh, je eh, računsko sodišče pripravilo za komisijo sedem priporočil v zvezi s tem poglavjem. Ta vključujejo pregled eh, nacionalnih pravil za upravičenost, da bi ugotovili, katere so najboljše prakse, potem obravnavanje slabosti na prvi ravni preverjena, boljša uporaba poenostavljenih stroškovnih opcij, potem pravočasno plačevanje koričencev, upravičencem zakonotanje predloge za same same roke za finančne instrumente, potem ocena zanesljivosti finančnih eh, korekcij, učinek na rezidualne stopne napake in potem je še krepitev sistema revizijskih organov. Upam, da bodo ta priporočila taka, da bodo prispevala k delu odbora eh, KONT in, in seveda tudi komisiji. Upam, da bomo eh, še bolje izboljšali upravljanje Evropskega socialnega sklada v prihodnje. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, vielen Dank. Jetzt aber Frau Kommissarin. Hvala lepa, zdaj pa še gospa komisarka. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsednica. Pozdravljam vse, gospo poročevalko, poslance, gospa Zjabalova iz eh, računskega sodišča. Zahvaljujem se gospi Ivanovi in eh, ekipi revizorjev za konstruktivno sodelovanje med eh, pripravo letnega poročila sodišča za leto 2014. V našem prvem letu je komisija eh, naredila nekaj konkretnih korakov, da bi Evropa spet začela eh, rasti. Želimo spodbuditi eh, nova kvalitetna delovna mesta v Evropi. Želimo indicirati sredstva v realno gospodarstvo. Povečali smo predhodno financiranje pobude za zaposlovanje mladih, tako da se projekti lahko začnejo. Poleg tega smo predlagali tudi smernice za države članice, da da se dolgoročno nezaposlene vrne na trg dela. Socialna pravičnost je bila naše glavno načelo, naša prioriteta na horizontalni ravni in to je bistveno, če želimo eh, do, doseči trojni A za eh, socialno področje v Evropi. Želimo uh, ciljno smerne socialne politike, želimo uh, krepiti gospodarstvo, želimo izboljšati kakovo življenja za ljudi in uh, Eh, to tudi opredeljuje našo socialno tržno gospodarstvo in evropski socialni model. Gospe in gospodje, pri vseh pobudah smo se osredotočili na rezultate. Želeli smo dobiti neko uh, realno povračilo za naložbe v skladu uh, z načelom dobrega finančnega upravljanja. Kot nekdanja poslanka parlamenta, sem menila, da so postopki v zvezi z razrežnico eh, dobra priložnost, da preučimo eh, izdatke evropskega proračuna, kako se porabljajo sredstva komis v komisiji in v državah članicah. Kot komisarka sem eh, še bolj pričena o vrednosti tega, kajti to je priložnost za izmenjavo novih zamisli. Treba je preveriti, da stroški ostajajo, da, da skladi ostajajo usklajeni z našimi političnimi cilji. Treba je tudi preverjati, kaj je že bilo doseženega. Še vedno nisem zadovoljna, da imamo 3,7 odstotka naših naložb takih, da um, na nje vplivajo napake. Ampak, če si pogledamo 96,3 odstotka, uh, smo pa imeli ustrezno naloženih sredstev na področje zaposlovanja in sociale, kar vpliva na življenje naših državljanov. Doseganje in sporočanje rezultatov je vsekakor uh, vrhunskega pomena za to komisijo. In uh, glede na prve rezultate našega preverjanja za obdobje leta 2007-2013, uh, uh, lahko vidimo, da je več kot 9 milijonov ljudi dobilo zaposlitev zahvaljujoč ESF-u in pa projektom. Še pet milijonov jih je, se jih je prekvalificiralo, okrog 300 tisoč podjetnikov in 50 tisoč zagonskih podjetij pa je dobilo podporo. Te številke pomembno odražajo tudi uporabo in pa koristi naših skladov. Želela bi pa povdariti, kar je povedala kolegica podpredsednica Georgijeva eh, prejšnji teden v Štrasburu. Ni pomembno samo tisto, kar lahko merimo. Torej, pomembno je tudi tisto, česar ne moremo izmeriti, ko gre za jamstvo za mlade lahko rečem, da je vrednost naše podpore na tem področju taka, da presega število ljudi, eh, ki najdejo novo delovno mesto. Gre namreč tudi za to, da se mladi usposobijo, da eh, lahko zacvetijo, da se spodbudi njihov osebni razvoj in pa sodelovanje v družbi. Širšega vidika moramo zagotoviti, da so vsi naši eh, ukrepi in pobude politike zasedreni v trenutnem političnem kontekstu treba zagotoviti, da se naša sredstva nalagajo tako, da kar, imajo kar najboljši učinek. Evropsko računsko sodišče je v poročilu, v poročilu izrazilo tudi nekaj eh, dvomov glede mm, sredstev povezanih z Evropo 2020. Zahvaljujem se poročilu za te pripombe. Ja, vedno lahko najdemo načine, da smo boljši. Prepričana pa sem, da novi zakonodajni okvir in morda še pomembneje tudi rezultati pogajanj o prednost, prioritetah eh, porabe iz operativnih programov vsekakor eh, pomenijo radikalno spremembo pri usklejevanju sredstev s politikami. S ključnimi štirimi cili za poslovanje, izobraževanje, socialna vključenost in modernizacija javnih uprav je Evropski socialni sklad naravno usklajen tudi s cili strategije Evropa 2020. Ta povezava je najbolj očitna, ko gre do izvajanja priporočil za posamezne države. V mnogih državah članicah se skoraj da vsa sredstva za ESF za obdobje 2014-2020 mm, dodeljujejo podporo izvajanju teh priporočil za posamezne države. Recimo, ko gre za delovanje služb za zaposlovanje, za poklicno izobraževanje ali vključevanje e, skupnosti, ki so marginalizirane, recimo Romov. Na Polskem je to 75 odstotkov, e, na Slovaškem v Sloveniji 90 odstotkov, v Češki približno 80 odstotkov. Vse to bi moralo znatno ukrepiti učinek Evropskega socialnega sklada na ključne cilje strategije Evropa 2020. Zahvaljujoč novim ureditvam glede spremljanja in poročanja bomo lahko tudi bolje dokazali, kako delujemo. Kmalo boste dobili poročile v okviru člena 16, eh, kjer bomo obravnavali partnerske Mm, sporozume in programe. Še naprej se strateško osredotočamo na strategijo Evropo 2020. Zadnji razvoj dogodkov nam kaže, da mora tudi eh, regulativni okvir mm, eh, zagotoviti ustrezno prožnost, da se prilagodi eh, razvejočim se prednostnim nalogam. V tem primeru recimo lahko govorimo o begunski krizi. Okvir je nekoliko rigiden, ko gre za stabilno investicijsko strategijo za sedemletno obdobje ampak mi smo naredili odločne korake, da zagotovimo, da uh, naša sredstva, vključno z ESF-om, lahko uh, uporabimo tako, da se odzovemo na nove potrebe, ki so se pojavile v tem okviru. Že septembra, 25. septembra točno je, sem se srečala z upravo ESF-a da bi se pogovarjali o tej temi. Pripravili smo izčrpne smernice, mm, da bi razložili, kako lahko sredstva sklada uporabimo za obravnavanje krize povezane z begunci, recimo, da podpiramo poklicno usposabljanje, socialne službe in podobno, ali pa celo recimo kampanje za boj proti diskriminaciji. Na svetu EFSKA mm, oktobra gre za svet za ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve smo imeli tudi razpravo v okviru neformalnega uh, kosila. Povabila sem ministre uh, za zaposlovanje in socialne eh, zadeve, da ustrezno mobilizirajo sredstva. Ne, da bi ogrozili prioritetne potrebe, ki so bile uh, ugotovljene še preden se je začela begunska kriza. Če upoštevamo to potrebo, da je treba povečati naše uh, dejavnosti, uh, da je treba predvidevati dokumente in razvejo, če se potrebe. Uh, verjamem, da če bomo postopali tako, eh, da se lahko izognemo eh, preveliki rigidnosti. In eh, temu se bomo posvetili tudi v mestnem pregledu večletnega finančnega okvira mm, do konca leta 2016. Naj zaključim z naslednjimi opaskami v zvezi s skladnostjo. Pogledala sem rezultate. Stopnja napake je 3,7 odstotka. To sem preučila z dveh vidikov. Po eni strani sem vesela, da kljub temu, da se približujemo konč, koncu finančnega obdobja, kjer so države članice eh, motivirane, da pospešijo uh, trošenje, ampak ta napaka ostaja v skladu s tistim, kar smo opažali že prejšnja leta. Po drugi strani, eh, ta stopnja napake je še vedno materialna in zato ne moremo biti zadovoljni. Bi pa vam zagotovila, da je evropski proračun celoti zaščiten. Kot veste, imamo multiletni sistem korekcij in eh, ta se vedno uporablja, da se zmanjša preostala stopnja eh, napake pod materialnost. V petletnem zaporednem obdobju so bile finančne korekcije za e SF take, da so znašali 2,8 odstotka vsakoletnega plačila. V zvezi s stopnjo napake samo pa sem prepričana, da jo lahko zmanjšamo eh, pod prak dveh odstotkov na letni bazi, samo tako, da eh, izvedemo resnične pravne eh, strukturne spremembe mm, glede načina, kako se izvaja ESF. In ključno je, da se premaknemo od realnih k poenostavljenim stroškom. Dobili ste že poročilo, ki podrobno razlaga, kje smo in kje želimo biti na področju poenostavljenih stroškov. Zato se v to ne bom spuščala. Gospe in gospodje, na podlagi ankete, eh, ki so jo upravili organi 28 držav članic, je trenutna ocena za uporabo ponostavljenih stroškov za obdobje 2014-2020. 35 odstotkov od trenutnih 7 odstotkov za 2007-2014 uh, eh, oziroma 13. Zato je jasno, da potrebujemo več zavezanosti, več prizadevanj, zlasti v nekaterih državah članicah, da izkoristimo potencijale poenostavljenih stroškov in da se približamo ciljem doseganja 50 odstotkov do konca leta 2017. Tako bi uresničili e, glavne prednosti, ne samo v smislu regularnosti, ampak e, tudi v smislu več večje eh, uspešnosti in zmanjšanih upravnih stroškov. To je še pomembno. Eh, naslednji pregled MFF-a, umestni pregled nam bo eh, ponudil priložnost za nadaljni napredek v zvezi s tem. Sama sem zavezana, da dosežemo ta cilj in prepričana sem, da lahko računam tudi na vašo podporo. Naj zaključim z naslednjim, gospa predsednica. Mislim, da smo priča resničnim spremembam fokusa gre od skladnosti k uspešnosti. Zelo sem zadovoljna s tem. Seveda, skladnost z rezultati je vseeno pomembna, ampak to je le potreben predpogoj, da dosežemo naš najvišji cilj, to pa je, da izkoristimo javna sredstva na način, da maksimalno pozitivno vplivajo na skupno dogovorjene cilje politike. No, morda še nismo popolnoma tam, ampak pripričana sem, da smo na pravi poti. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja. Hvala lepa za to predstavitev in za vaš eh, pogled. Besede dobi poročevalka, gospod Labajeva, za vprašanja in pripombe komisiji in eh, računskemu sodišču. Izvolite. No. Eh, hvala, gospa predsednica, gospa komisarka, draga gospa Ivanova, eh, dragi generalni direktor, spoštovani kolegi in kolegice. No, glavna stvar, ki jo želim eh, izpostaviti, je, da potrebujemo bolj konstruktiven pristop pri razrešnici. Treba se osredotočiti na rezultate in na dodano vrednost, ne samo na stopno napak. To pa seveda ne pomeni, da pozabljamo na skladnost. Brez pravil namreč tudi rezultatov ne moremo doseči in to vsi vemo. Rada bi se zahvalila komisarki, ker je v svojem govoru povdarila pomembnost rezultatov in ker je tudi eh, stvari eh, prikazala na ta način. Hvala tudi za pisne odgovore, ki ste jih eh, zagotovili. Mi smo jih proučili in mogoče bom kasneje pri vprašanjih se tudi še kaj osredotočila na to. Hvala gospe Ivanovi in računskemu sodišču. Gospa Ivanova je tudi izpostavila teme povezane z rezultati. To zelo cenimo. Hvala za izmenjavo mnen, za vse izmenjave mnen, ki smo jih imeli v tem času. Mislim, da ta danes ni zadnja. Med samorazrešnico jih bo še več. No, če začnemo s stvarmi, ki so povezane z rezultati. Dva pomembna indikatorja eh, pri rezultatih v vašem portfelju, gospa komisarka, sta stopna brezposelnosti in pa število ustvarjenih delovnih mest in ali ohranjenih delovnih mest. Omenili ste nekaj zanimivih številk. Eh, v letu 2007 do 2013 je 8,8 eh, milijonov članov ESF eh, dobilo ali pa ohranilo zaposlitev po posredovanju sklada ESF. Več kot 300 tisoč ljudi, ki jih podpira ta eh, sklad, se je samo zaposlilo. Več kot 50 tisoč zagonskih podjetij pa je tudi dobilo podporo. Imam nekaj vprašanj. Zanima me, kako. Uh, vzdržne so te številke, kako zanesljive so, ali so kazalniki dovolj eh, eh, natančni, da bodo pokazali rezultate tudi za obdobje od 2014 do 2020. Pa še eno vprašanje, eh, ali priporočila po državah odražajo prizadevanja držav članic za doseganje ciljev strategije 2020. Kako bo komisija poročala o CSR? -u? Eh, in to na bolj eh, celovit način in bolj podrobno. Pa še eno vprašanje povezano z rezultati eh, je naslednje. Koliko držav ima še vedno velike razlike med usposobljenostjo in pa potrebami trga dela? Kakšni so koraki, da bi to lahko zmanjšali? mogoče bi se morali bolj osredotočiti na to, kako zmanjšati te razlike in ne samo s prstom kazati na države, ki imajo težave. Še o eni stvari moram govoriti, stopna absorpcije za prejšnje programsko obdobje. E, v skladu z izjavo o, o e, zanesljivosti e, vidimo, da obstajajo velike napake oziroma pomankljivosti pri kontrolnih sistemih. 2001 in eh, iz leta 2006, eh, torej tam so bile opažene napake pri nadzoru. Eh, nacionalni organi takrat niso izvajali dovolj nadzora in dovolj korekcijskih ukrepov. Zakaj to še kar traja in kdaj bomo zaprli to poglavje? 2007 do 2013 še nekaj o tem, dodatna plačila za 1300 uh, eh, milijonov evrov uh, pri operativnih programih je bilo prekinjenih. To je bilo omenjeno tudi v naših eh, vprašanjih. In komisija na vprašanje 27 odgovarja. Ob koncu obdobja eh, upravičenosti, morajo države članice sprejeti določene ukrepe. In zanima me, ali komisija točno ve, ali so države članice sprejele vse te ukrepe, ali je to samo neka domneva ali želja z vaše strani. Ste prepričani, da so bili ukrepi izvedeni? Pa še stopna napake me zanima. Najbolj eh, verjetna stopna napake na področju zaposlovanja in socialnih zadev je 3,7 eh, odstotkov za 2014. Eh, iz poročila računskega sodišča pa vidimo, da bi lahko stopno napak bistveno zmanjšali, če bi države članice uporabile vse informacije, ki so jim na voljo. Tisočkrat smo že slišali strani računskega sodišča, da bi te napake lahko zmanjšali in to sporočilo dobimo vsako leto. Eh, vedno v odboru kont eh, dobivamo vprašanje, zakaj se stvari ne izboljšajo, eh, kakšne ukrepe je komisija sprejela za to, da bodo umestni organi lahko ukrepali. Ali je bilo zaposlenega kaj novega osebja? To je tudi zanimivo vprašanje. Zdaj pa še pobuda jamstva za mlade oziroma za zaposlovanje mladih. To ste tudi omenili, kar se tiče vključenosti. Je 110 tisoč mladih nezaposlenih sodelovalo pri tej pobudi za zaposlovanje mladih leta 2013. 1,3 milijarde evrov se dodeljuje za projekte na terenu. Ti rezultati so bili sporočeni za leto 2014, ampak so omejeni ali se skladajo z uh, eh, cili komisije in pa tudi s predvidenim uh, predhodnim financiranjem za 2014. Za leto 2015 se je financiranje povečalo in uh, začeli smo z ukrepi, z bistvenimi ukrepi, tako da mladi dobivajo več podpore. Za 30 odstotkov se je zvišalo predhodno financiranje v tem letu in kako komisija v tem trenutku ocenjuje pobudo za zaposlovanje mladih. Ali je že prišlo do rezultatov, naprimer se je stopna brezposelnosti zmanjšala, kakšna je vaša ocena na tem področju? Rada bi omenila še velik pomen, ki ga računsko sodišče pripisuje poenostavljanju in pa možnosti poenostavljenih stroškov hvala za dokument, ki smo ga prejeli. Eh, prosila bi vas, če lahko malo več poveste o vaših načrtih v zvezi s tem. Kakšna je ta opcija poenostavljenih stroškov v Evropskem socialnem skladu v obdobju od 2007 do 2013? Eh, je ta možnost prinašala številna tveganja za upravičence? Ali so bila ta tveganja velika, upravičena in kako ste jih v novem programskem obdobju omejili? Kakšen je vaš načrt za to novo programsko oziroma finančno obdobje? Zakaj Bolgarija, Mačarska, Latvija in Slovaška eh, ne uporabljajo tega sistema oziroma imajo zadržke v zvezi s tem? Kakšni so njihovi problemi? Potem pa še eno vprašanje tako za komisijo kot za računsko sodišče ko smo si ogledali odgovore na vprašanja 19 in 20 v zvezi s partnerskimi sporazumi, se zdi, da se komisija ne strinja z računskim sodiščem. Računsko sodišče je menilo, da novi partnerski sporazumi ne odražajo v zadostni meri eh, ciljev iz strategije EU 2020. Zato želim, da obe instituciji razložita, kakšno stališče imata v zvezi s tem. Kaj menite o novih partnerskih sporazumih? Ali odražajo ali ne cilje strategije Evropa 2020? Še zadnja točka, potem pa bom zaključila. Finančni instrumenti, eh, nekaj zvezi s tem. Do leta 2013 je 53 finančnih instrumentov bilo, bilo uporabljenih za financiranje predvsem majhnih in srednjih podjetij. Financiral jih je ESF, v sedmih državah so se uporabljali. 16700 in še nekaj več eh, MSP-jev je dobilo podporo iz uh, sklada 472 milijonov evrov. Zanima me, kakšni so predpogoji v državah članicah, da se učinkovito uporabljajo ti finančni instrumenti na socialnem področju. Kaj dela komisija za to, da se eh, bo zmanjšala ta vrzel pri odgovornosti za uporabo finančnih instrumentov? Veseli me, da komisija želi povečati uporabo finančnih instrumentov. Računsko sodišče izvaja tudi horizontalno revizijo teh finančnih instrumentov, eh, med drugim tudi na socialnem področju, tako da se res veselimo napredka na tem področju. Moje zadnjo, zadnje vprašanje, kot ste rekli, gospa komisarka, eh, je naslednje, torej moramo ostati v političnem kontekstu in v njem tudi ukrepati. Želim omeniti eno problematično vprašanje, ki ste se ga dotaknili tudi vi, to je begunska kriza. Rekli ste, da obstaja možnost, da se uporabijo strukturni skladi eh, za eh, pomoč pri upravljanju te eh, migranske krize, naprimer za Eh, učenje jezikov ali pa za sofinanciranje infrastrukture na socialnem področju, za financiranje stanovanj in tako naprej. Vemo, da imamo samo štiri sklade, ki lahko državam članicam pomagajo pri upravljanju migranske krize. To je ERDF, ESF, eh, e eh, potem FED, torej za najbolj ranljive prebivalce in pa AMIF. To so evropski skladi, ki so nam na voljo vendar pa vemo, da e RDF in ESF, da sta bila uh, oblikovana za drugačne namene. Kaj vi menite o tem? Ali mislite, da res ta dva sklada lahko pomagata državam članicam pri reševanju begunske krize? Eh, ali ne bi držav članic raje spodbudili naj uporabijo neporabljena sredstva iz proračuna EU? To je moje zadnje vprašanje. Zdaj pa se veselim tudi izmenjave mnen z drugimi kolegi. Vse si bom zapisala in bom skušala potem vaša mnenja tudi vključiti v delovni dokument o razrešnici. Hvala za vaše odgovore. Dank, frau komisarin, Sie haben das Wort unter... Hvala lepa, gospa komisarka, potem pa še enkrat državno sodišče. Dank je wel, eh, voorzitter. Dank je wel, mevrouw de rapporteur. Uh, ik ga in het Nederlands antwoorden. Um, Hvala. Govorila bom o nizozemščini. Kar se tiče vašega prvega vprašanja, kako nadzorujemo informacije, ki nam jih pošiljajo države članice? In to naredimo z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Med drugim eh, proučimo dosjeje, ki nam jih države pošljajo, proučimo tudi eh, vse računske podatke in če je potrebno, izvajamo tudi nadzor na terenu. Eh, takrat potekajo različne inšpekcije in revizije in na ta način eh, zagotovimo, da prvo preverjanje tudi ni edino, da se nadzor nadaljuje in tam, kjer se pojavijo problemi, stvari tudi pobliže proučimo. Imamo tudi skupne seje z državami članicami, na katerih jim ponudimo usmeritve in jim damo informacije za to, da lažje izboljšajo stvari. Mm, kar se tiče eh, specifičnih priporočil za države članice, obstaja povezava med eh, skladi in pa med eh, temi specifičnimi priporočili. Tam se ustvarja pogojevanje. In vse to bomo lahko preverili šele od leta 2016 naprej. Tako se meni zdi, kajti takrat bo prišel trenutek, ko bodo države članice morale izpolniti pogoje eksante. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni, se bomo odzvali. Države članice bodo potem morale popraviti svoje napake. Pri priporočilih oziroma v poročilih za države članice bomo tudi preverili, ali države članice potrebujejo več eh, manevrskega prostora pri interpretaciji eh, za uporabo finančnih instrumentov. In eh, v tem primeru bomo prosili za reforme držav članic. Tukaj ne gre za reforme za nadzor proračuna, ampak gre za druge stvari. Naprimer, Odločili smo se, da bomo eh, združili ta priporočila po državah članicah in eh, proračuni, ki so s tem povezani, oziroma povezali jih bomo zato, da bomo videli, kakšni so problemi in kako jih najbolje reševati. Kar se tiče kompetenc in usposobljenosti, ste rekli, da preden podamo komentarje državam članicam, eh, je bolje z njimi skupaj pripraviti agendo za ukrepanje. Mi smo pripravili določene ukrepe za usposabljanje in izobraževanje, vendar pa gre tukaj eh, v osnovi za pristojnost držav članic. Mi lahko damo dobre nasvete, lahko skušamo zagotoviti izmenjavo informacij in koordinacijo med državami članicami in to tudi počnemo. Zdaj eh, smo pripravili tako imenovano skills agenda, agendo za sposobnosti in usposobljenosti in na tem področju bomo proučili, kako prispevati k temu, da bodo ljudje eh, imeli več znanj, več spretnosti in eh, kapacitet, kako s tem dopolniti njihovo eh, izvorno izobrazbo in eh, poskrbeli bomo za to, da bo šlo tukaj za spretnosti, ki jih potrebuje trg dela. Tukaj mora biti eh, neko usklajevanje. Eh, analizirali bomo tudi tako imenovane big data, torej velike pomembne podatke in na ta način bomo bolje analizirali potrebe trga dela. torej kvalifikacije in diplome, ki uh, se izdajajo, bodo potem priznane tudi v drugih državah, tako da eh, bodo vsi vedeli, kakšne kvalifikacije kdo ima in da bodo te eh, veljale tudi drugod. Kaj ste še spraševali? Mislim, da je bilo nekaj povezano z absorpcijo. Rekli ste, da strani nacionalnih organov ni zadostnega nadzora. Mi bomo to skušali izboljšati in sicer z novim pristopom. V nove programe se vključujejo tudi nove tehnike in tam lahko uvedemo tudi neto korekcije. To pomeni, da države članice ne bodo mogle uporabiti eh, denarja ali pa neporabljenih sredstev za druge programe. Mm, treba bo nadzorovati nacionalne organe. Samo malo počakajte, prosim. Ja, zoals ik daar juist ook al gezegd heb, de audit van de audit gebeurt natuurlijk. No, kot sem rekla, uh se lahko izvede tudi revizija revizije. In tam vzamemo podatke, ki so nam na voljo, jih proučimo glede na uh, samo poročilo. In potem skrbimo za to, da tudi nacionalni organi prevzamejo politično odgovornost želimo, da nacionalni organi eh, tudi podajo izjavo o upravljanju. Na ta način potem prevzamejo večjo odgovornost. Mm, mm, tukaj zdaj izhajam iz zapiskov, ki sem jih naredila med eh, eh, vašim postavljanjem vprašanj, pa sem se malo zmedla, oprostite. Kar se tiče prestavljenih oziroma zakasnelih operativnih programov, še nekaj o tem? Ja, wat betreft de eh, opgeschorte programma's op dit ogenblik. No, kar se tiče teh operativnih programov, imamo še pridržke pri 21 od 36 operativnih programov. Eh, v določenih primerjih smo eh, zadržke eh, dvignili, ker so nacionalni organi dali dovolj jamstev za verodostojnost podatkov. Vendar pa ostaja še 16 predstavljenih, preloženih programov. V treh primerjih smo poslali opozorilno pismo. Leta 2015 je bilo 17 programov prekinjenih, poslali pa smo tri opozorilna pisma. Kar se pa tiče absorpcije operativnih programov, pa naj povem naslednje. Kaj pomeni to za absorpcijo in to za, za splošno absorpcijo uh, od leta 2013 do 2017? Mislim, da gremo po pravi poti. In kar se tiče plačil eh, državam, uh, imamo 87 odstotkov plačil, ki so že bila izvedena in do konca leta bomo to stopno še povečali. Do konca leta 2016 bomo že bistveno nad 90 odstotki. Določene države še zaostajajo pri plačilih, Španija, Slovaška, Hrvaška, Romunija in Malta. Romunija je pri 62 odstotkih, Slovaška pri 68 odstotkih in Malta tudi pri 68 oziroma 78 odstotkih. Države članice imajo še čas do marca 2017, da to uredijo. Mm, takrat bodo še lahko prosili za plačila, ko se bodo programi zaključevali. Kako pa lahko stvari še eh, bolje izboljšamo? Mi smo oblikovali osem delovnih skupin, eh, task forces. Ti, te skupine se ukvarjajo z boljšim izvajanjem in proučujejo to, ali obstaja tveganje pri tem. E, torej, če naprimer države zdaj zavračajo svojo odgovornost oziroma eh, zavračajo zaveze, ki so jih že sprejele. Včasih tudi osebje ni dovolj eh, usposobljeno, zagotoviti je treba, da se spoštujejo postopki, eh, tako pri organih za izvajanje, kot pri organih za nadzor. Poleg tega pravčujemo, ali je dovolj človeških virov na voljo za to v državah članicah. Pa še nekaj, vedno se tudi trudimo za izmenjavo najboljših praks med državami. Imamo čeznacionalno mrežo za Evropski socialni sklad. Tam si države lahko izmenjujejo svoje izkušnje in najboljše prakse. Ja. Dan hebben we eh, een uh, foutenpercentage. Um, kar se pa tiče stopne napak, samo da najdem pravi papir. Ja, ja oké, okay, ik, ik kon sorry, mijn eigen geschrift weer moeilijk lezen. O, res, oprostite, ne znam prebrati več tega, kar sem si prej zapisala. Kaj lahko naredimo za to, da se bo znižala stopna napak v državah? Kako bolje zaščititi evropski proračun? Tukaj smo tudi začeli z določenimi specifičnimi dejavnostmi. Skušamo zagotoviti spremljanje držav članic to imenujemo extensive guidance, gre za vodenje držav članic in eh, razlagamo mm, organom, ki izvajajo projekte, kako to kar najbolje eh, delati, kako jih upravljati v konkretni situaciji. Damo jim tudi primere najboljših praks v posameznih sektorjih, naprimer pri eh, javnem naročanju. nas to manj zadeva, ampak je še vedno pomembno. Organiziramo tudi seminarije za izgradno kapacitet, capacity building seminars. In na teh seminarjih eh, uporabljamo tudi instrumenta Rahne, ki je instrument za izračun tveganja, gre za oceno tveganja to lahko državam članicam pomaga, da zaznajo šibke točke znotraj svojega sistema. Sistem tudi razložimo, da ga države članice znajo uporabljati in izvajati na sistematičen način. Naprimer, eh, lahko pride do bolj sistematičnih revizij, Eh, te podajo potem zelo osredotočena priporočila, osredotočijo se na tiste šibke točke, ki jih je treba preseči. Za obdobje 2014 do 2020 bomo imeli še več možnosti v sami uredbi. Uredba nam omogoča, da uh, gremo tudi na korekcije neto. Uh, Eh, tukaj gre bolj za palico, ne toliko za korenček v odnosu do držav članic. Države tudi spodbujamo naj uporabljajo eh, sistem poenostavljenih stroškov, torej opcijo poenostavljenih stroškov. Kako pa se borimo proti brezposelnosti med mladimi? to je ena od naših ključnih prednostnih nalog. Brezposelnost med eh, mladimi. Tukaj imam številke od včeraj, od Eurostata in vidimo, da je brezposelnost med mladimi lansko leto eh, upadla z 21,7 na 20 odstotkov. To so številke za vseh 28 držav članic. Eh, za evroobmočje pa so te številke padle z 23,2 na 22,3 eh, odstotke. Od sredine 2007 do, do sredine 2015 je. Eh, zdaj en milijon mladih eh, brezposelnih manj. In zato lahko potegnemo pozitivne zaključke za leto 2015, kajti eh, ne samo, da je padla stopna brezposelnosti na splošno, ampak je padla tudi brezposelnost med mladimi. Delovni trg potrebuje talent mladih, mladi pa potrebujejo delo, to je za njih pomembno, zato da Eh, lahko stopijo v življenje na neodvisen način. Torej, to je prednostna naloga, da mladim omogočimo napredek. In kako se s tem ukvarjamo v odnosu do držav članic, prosimo jih, da dobro uporabljajo naša sredstva in podajamo tudi politična priporočila za to, da bodo države naredile več za boj proti brezposelnosti mladih imamo pobudo za eh, zaposlovanje mladih od leta 2014 do 2020, pa je zato predvidenih 12,7 milijard evrov, torej za neposredno sodelovanje mladih na trgu dela. To je neposredna pomoč. Posredno pa bodo potekala tudi prizadevanja za usposabljanje mladih in za modernizacijo Eh, služb za zaposlovanje. Imamo Evropski socialni sklad, ki predvideva eh, posebna sredstva za obdobje od 2014 do 2020 za ta namen. Pobuda za zaposlovanje mladih, tako imenovana Youth Employment Initiative, je pri tem zelo pomembna. Eh, parlamentu se zahvaljujem za odlično sodelovanje. Hvala za to, da je ta instrument zaživel, zato je bilo treba spremeniti zakonodajo in to nam je uspelo. Zato, ker sta tako svet kot parlament ustrajala pri tem. Že maja smo uh, plačali vnaprej, ena milijarda je bila plačana izbranim regijam, ki so bile upravičene do subvencij. To je bilo zelo pogumno, kajti pomankanje likvidnosti je zelo zaviralo zaposlovanje mladih v državah, članicah in v regijah. Zdaj pa s tem, da smo pospešili plačila, smo presegli določene finančne ovire in zdaj izvajamo pobude za zaposlovanje mladih, ki že začenjajo delovati. Od lanskega leta naprej že vemo, kakšni so rezultati, oziroma do konca tega leta nam bodo države eh, sporočile nove podatke. Mi bomo naslednje leto obvestili parlament. Informacije, eh, za katere prosimo, pa morajo biti podvržene zelo strogim kriterijem. Tukaj govorimo o eh, predhodnem financiranju oziroma pospešenih plačilih in regija, ki prejme financiranje, mora imeti že sama prej 50 odstotkov potrebnih sredstev. Imamo tudi jamstvo za mlade in tam so tudi države članice prevzele odgovornost za to, da vsakemu mlademu, ki konča šolanje, ponudijo delovno mesto ali pa uh, do, dodatno izobraževanje v roku štirih mesecev. Tako mladi lahko najdejo delovno mesto ali pa se še naprej izobražujejo ali usposabljajo. Gre tudi za razne prakse po podjetjih. Vse to omogoča jamstvo za mlade. Imamo pa pobudo za zaposlovanje mladih, kot sem rekla, in z obema instrumentoma upamo, da bomo v drugem semestru 2016 lahko pripravili globalno poročilo, ki bo jasno prikazalo situacijo. Upam, da bodo rezultati potem tudi upoštevani pri umestnem pregledu večletnega finančnega okvira. Verjamem, da bomo napredovali in da bomo dosegli dobre rezultate, tako da bomo vse prepričali, da je treba delati eh, na področju zaposlovanja mladih. 20-odstotna brezposelnost pomeni, da danes še vedno vsak peti uh, mlad človek išče delo in tega družba ne more uh, sprejeti. Pa tudi za gospodarstvo na dolgi rok je to velik problem. Uh, sama sem zelo zauzela za to, da bi prišlo do napredka na tem področju. Kar se tiče opcije poenostavljenih stroškov, je to tudi pomemben instrument. Uh, zelo ustrajen pri tem, da ga je treba izvajati. V prejšnjem obdobju je možnost, eh, ta možnost bila uporabljena pri sedmih odstotkih stroškov. Države članice takrat še niso dobro poznali sistema, zdaj pa ga bolje poznajo. In tiste, ki jim je ta možnost blizu, eh, jo tudi bolj uporabljajo. Obstajajo države, ki sploh ne uporabljajo te možnosti ponastavljenih stroškov pri nobenem programu. Druge države pa imajo zelo visok odstotek eh, uporabe te možnosti, naprimer Italija. 35 odstotkov je evropsko povprečje, torej v 35 odstotkih primerov se uporabljajo ti poenostavljeni stroški. To je velik dosežek upamo, da v obdobju 2014 do 2020, da bo ta odstotek še narasel. Mi tudi dajemo državam članicam podatke, organiziramo seminarje in si izmenjujemo najboljše prakse na tem področju. Upamo, da bo s tem eh, tista vrzel, ki še vedno obstaja med 35 odstotki eh, ponostavljenih stroškov in 50, če mor težimo, Torej upamo, da bomo v naslednjem programskem obdobju eh, to vrzel zapolnili. Mislim, da je bilo še eno vprašanje. Spraševali ste o finančnih instrumentih. Mislim, da jih lahko uporabljamo v v tem naslednjem obdobju bolje kot v prejšnjem obdobju. Evropski socialni sklad je podprl 49 eh, finančnih instrumentov v sedmih državah članicah. Šlo je predvsem za podporo in pomoč za mikropodjetja. S tem smo eh, zagotovili pomoč za 35 eh, tisoč oseb. tem je bilo ustvarjenih 42 eh, tisoč delovnih mest. V naslednjem obdobju bomo ta instrument lahko bolje uporabljali, kajti imeli bomo eh, boljši okvir, eh, tudi zakonodaja bo temu prilagojena in več denarja bo lahko šlo v ta namen. V Evropskem socialnem skladu želimo porabiti eno milijardo v vsaj 12 državah članicah, zato da se podprejo finančni instrumenti. Na ta način bi podvojili finančni prispevek in eh, kar se tiče sodelujočih držav, bi prešli od 7 na 12 držav članic, ki uporabljajo take finančne instrumente. Potem, če gremo naprej. Imeli ste tudi vprašanje glede koherence oziroma skladnosti med uh, splošno politiko in splošnimi političnimi usmeritvami in uh, tem elementom. No, tu pripravljamo zdaj dokument, in vemo, da je to kar veliki izziv, to sem povedala tudi že v vodoma. Potrebujemo seveda dovolj sredstev za doseganje ciljev, za izvajanje politik, da bodo države članice in vsi tisti, ki si prizadevajo za doseganje ciljev na tem področju, lahko tudi pripričajo, da se ta sredstva ustrezno porabljajo in da potem to tudi ustrezno obrednotimo. Člen 16 uredbe namreč določa obveznost poročanja. Zdaj, decembra, bomo začeli s pripravo. Eh, nekaj predpriprave je že bilo in eh, na tej podlagi ugotavljamo, da se sedaj investira več v doseganje političnih ciljev kot v prejšnjem načrtovalnem obdobju. To je nekaj, kar lahko z vso jasnostjo ugotovimo. No, obstaja tudi že bistveno bolj ciljno usmerjeno delovanje, programi so bistveno bolj osredotočeni na politično opredeljene cilje. Ugotavljamo tudi, da samo trenutek, pravi govornica. Ja, we zien ook toch wel, en dat is ook niet onbelangrijk, dat de middelen die ter beschikking gezet worden. Bes... Protocol je pomembno, da se zavedamo, da so strukturna sredstva namenjena strukturnim reformam v državah. Gre torej za strukturne reforme, ki jih zahtevamo tudi v v okviru poročil za posamezne države v CSR-ih, eh, v okviru EFSI eh, pokriva to področje. Prav tako pa se ta sredstva uporabljajo za izboljšanje administrativne usposobljenosti, ampak o tem bomo podrobneje govorili kasneje in čez približno dve, dva tedna bomo imeli pripravljeno tudi izčrpno poročilo na to temo. No, potem je bilo tudi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 begunce. No, tu ste dejali, da države članice morda ne uporabljajo vseh teh sredstev. No, mi seveda priporočamo vsem državam članicam, da uporabijo vsa sredstva za doseganje tudi političnih ciljev, ki jih zasleduje eh, ta sklad. No, in, eh, če pogledamo cilje, ki jih opredeljuje Evropski socialni sklad, ko gre torej za izobraževanje, vključevanje v trg dela, integracijo v družbo in tako naprej. Vsa ta sredstva se lahko uporabljajo tudi v povezavi z doseganjem teh ciljev pri beguncih, torej sprejem beguncev, eh, zagotavljanje mm, prenočišč, eh, dostop do trga dela. Tu je potrebno torej uporabiti vse inštrumente, ki jih ponuja ESF, tudi za to področje beguncev. Zdaj, kar zadeva konkretne programe, konkretne načrte, tu smo države članice pozvali naj skrbijo za to, da bodo tiste ciljne skupine, ki so seveda že bile vključene v programe, eh, ostanejo seveda vključene v programe. Zdaj, če kaj denarja ostaja, potem naj ta dodatna sredstva seveda države pa urabijo za begunce, ampak pomeno pa je, da ne prestrukturirajo eh, obstoječih programov mm, in eh, jemljajo sredstev od upravičencev, ki so bili predvideni in zdaj to preusmerjajo v begunce. Države članice seveda lahko storijo ogromno sredstvi iz ESF eh, e in EFT, e kar pa zadeva izobraževalna sredstva, ko seveda pridejo begunci v državo in eh, zaprosijo za mednarodno zaščito, od tiste točke naprej se lahko začne uporabljati tudi sredstva iz ESF za izobraževanje. Zdaj, pri drugih točkah je pa pač tako, da je potrebno upoštevati nacionalna pravila, kar zdaj dostop do trgov eh, dela in tu se lahko uporabijo tudi sredstva iz EFT čim seveda begunec da ulogo za mednarodno zaščito. Gre torej za pokrivanje čisto materialnih potreb, ko gre za stanovanje, oskrbo, torej da se dejansko ta mednarodna zaščita v praksi zagotovi. No, potem je bilo še nekaj vprašanj v zvezi z zaključevanjem preteklih programov. Tu je še ena odprta točka za obdobje 2000-2006 in sicer Italija. Štirje programi Sicilija, Kalabrija, Bolcano in še ena regija. V teh eh, programih namreč iz tega obdobja še niso zaključeni. Zdaj poskušamo z Italijo te stvari razčistiti in eh, tudi programe zaključiti, ampak še vedno ostaja odprto vprašanje finančne korekcije, eh, ampak vsi izgledi kažejo na to, da do te korekcije bo prišlo. Se pa še pogovarjamo z italijanskimi pristojnimi organi, kako to zadevo najbolje popraviti. Tako upam, da sem s tem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Ja, zdaj eh, se počasi soočamo že s časovno težavo. Uro smo že porabili in v bistvu se nič nismo niti odprli razprave. Gospa Ivanova, hvala, bom eh, skušala biti kar se da kar radka pri odgovoru na vaše vprašanje. Gospod Lebajeva je prosila naj. Je komentiramo povezavo med cilji EU 2020 in partnerskimi sporazumi. To je zelo pomembno vprašanje, ki ga tu izpostavljate in menim, da odgovor najdemo v drugem delu poglavja 3, ker gre za doseganje rezultatov eh, v evropskem proračunu. No, čisto na kratko. Priča smo že bili določenim poskusom eh, uskladitve ciljev z EU eh, e 2020. Tu v tem poglavju 3 imamo tudi nekaj primerov držav članic kjer je bilo resnično težko ali celo nemogoče najti povezavo med tematskimi sporazumi iz eh, partnerskih sporazumov in eh, dejanskimi programskimi cilji. Ampak eh, lahko dodam, da imamo v pripravi za prihodne leto izčrpnejše poročilo o teh partnerskih sporazumih in morda bomo tu uspelo stvari razložiti nekoliko bolje. Kar predvejo finančne inštrumente, naj samo povem, da sem tudi sama eh, osebno odgovorna za to poročilo prihodnje leto, tako da upam, da bomo lahko takrat predstavili tudi že bolj podrobno analizo na to temo. Hvala, prednjem dam besedo gospodu Celerju. Bi dala besedo predstavniku odbora za proračun v Maroškem parlamentu eh, oziroma ga pozdravila v naši sredi. Lepo vas pozdravljamo in eh, dobrodošli. Zelo nas veseli, da ste danes tu z nami. Hvala lepa. Ahim celo bite. Gospod Sever. Ja, hvala, gospa predsedujoča hvala tudi računskemu sodišču za to poročilo. Vzeli razrešnico in tudi vam, gospa komisarka, da ste danes na voljo za odgovore. Glede seznama plačil in to zadeva tako predplačila, kakor tudi umestna plačila, imam nekaj vprašanj, kajti razlike so res velike med posameznimi državami in to mislim, da je potrebno bolj analizirati. Hrvaška 65 odstotkov, tu dobro, morda glede na to, da gre za mlado državo članico, lahko to pripišemo temu, ampak druge so pa tu že kar lep čas in vse države, tudi tiste, ki so pristopile pred desetimi ali pred osmimi leti, so v pristopni fazi prejemale podporo, tako finančno kot kadrovsko, zato da se ustrezno pripravijo na evropsko zakonodajo in tudi prilagodijo postopkom, ki so običajni, še posebej, ko gre za izvajanje velikih programov eh, in strukturnih sredstev. In zato me res čudi, da so sosednje države zelo različne. Romunija 62 odstotkov, Bolgarija 85, 95 celo odstotkov, Španija 74 odstotkov, Portugalska 95 odstotkov. Te številke kažejo tudi to, da tu še vedno dajemo denar za neko obdobje, ki bi že pred dvema letoma moralo biti zaključeno. Zdaj pa imamo 1 plus 2 za mlajše države članice 1 plus 3 in pravite, gospa komisarka, da bo do marca 2017 potekalo še izplačevanje. To torej pomeni, da zdaj še vedno plačujemo za obdobje, ki je že zdavnaj zaključeno, torej za programe, ki bi že zdavnaj morali biti zaključeni. Um, obenem pa bi se to novo obdobje že zdavnaj moralo začeti. No, ampak tu smo 24. novembra dobili odgovor komisije, in sicer 92 odstotkov, kar zadeva absorpcijo operativnih programov v teh državah. In zdaj je bistvo, zopet velika država, ki je že desetletja članica Evropske unije, Španija, je šele pri sprejemu operativnih programov za konec letošnjega leta, šele konec leta na to računamo. Torej, enkrat, ko so operativni programi sprejeti, pomeni, da se še dolgo časa ne bo začelo delo. Kajti na podlagi programov se potem pripravljajo projekti, eh, na tej podlagi se začnejo iskati partnerji, skratka, šel bo spet eh, mimo cel lep eh, kup časa, eh, celo leto. Kmalo bomo potem pri letu 2017, smo imeli samo dve, tri leta za dejansko izvedbo programov. In, eh, grozi nam, da bomo imeli točno eh, to sliko, kot jo imamo sedaj, da bomo zopet na koncu mm, finančnega obdobja na istem. Tako da mislim, da moramo tu resnično še enkrat premisliti prihodnje leto bomo imeli umestni pregled, srednjeročni pregled eh, večletnega finančnega okvira, eh, tudi pri strukturnih skladih, pri socialnem skladu. Eh, pri ostalih skladih, moramo tudi seveda uporabiti ta mm, srednjeročni pregled, zato da vidimo, ali je naš način delovanja učinkovit. Dejali ste, da države članice lahko veliko storijo z sredstvi iz ESF. No, to jaz pripisujem geslu fleksibilnost. Vprašanje pa je, kako zelo fleksibilne države res so. Mm, Poglejmo si drugo temo. Sklad za prilagoditev globalizaciji. Tu komisija pravi, da je implementacija od uloge do izvedbe v okviru sklada za prilagoditev globalizaciji. Eh, postopek je traje 24 mesecev. Torej, plačilo pa potem po zaključku vseh postopkov pride po 28 tednih. Obenem pravimo, da v letu 2014 za več kot 28 tisoč eh, opuščenih ali eh, odpuščenih oziroma kot se eh, tudi drugače danes pravimo temu, bolj politično eh, eh korektno, prihaja do veliko števila vlog. V tem skladu v zadnjem letu smo zabeležili veliko povečanje vlog iz tega naslova. No in če pogledamo ukrepe, vidimo, da od 28 tisoč eh, vlog v bistvu samo 18 eh, tisoč ostane dejansko še tu v postopku. Eh, vsi ostali so se pač našli nekako drugače, skoraj 10 tisoč ljudi. To se mi tudi ne zdi najbolj fleksibilen način postopanja. Mislim, da bi morali države bistveno hitreje ukrepati s sredstvi, ki jih imajo na voljo, sploh če dve leti po zaključku finančnega obdobja še vedno niso države porabile vseh sredstev. Zdaj, kar zadeva specifična priporočila za posamezne države, pravite, da se tam tudi izpostavlja vprašanje integracije Romov in sicer sredstvi iz ESF. Ampak preteklost nas uči, da ravno države izvora, kjer je veliko pripadnikov romske skupnosti, eh, zelo eh, počasi, rečemo temu, eh, ali obotavljivo uporabljata sredstva, integracija tam ne deluje najbolje. Zdaj smo se v odboru za regionalne zadeve zopet eh, ukvarjali z integracijo marginaliziranih skupin in eh, iz mojega domačega mesta Berlina vem, da smo v zadnjem letu tudi bili priča velikemu povečanju eh, števila Roma, ki so prišli. Tako da pomeno bi bilo, da se države izvora bolj posvetijo uporabi teh sredstev, namesto da ta sredstva uporabljajo za integracijo Romov, kajti to iz samih lastnih izkušenj lahko povem, da potrebujemo bistveno več eh, sredstev in tudi časa. Tako, zdaj pa ne bom več tratil časa in eh, besedo predam tudi drugim gospa predsednica. Hvala lepa v imenu skupine SD kolega Pirinski. Hvala, gospod predsednica. Tudi jaz se pridržujem zahvalam tako računskemu sodišču, eh, gospe Ivanovi, komisarki in eh, vsem strokovnim sodelovcem za zelo celovito sliko, ki ste nam jo predstavili vključno tudi z odgovori. Tri zelo kratka vprašanja imam, morda še eno nekoliko bolj splošno. Prvo vprašanje zadeva informacijo, ki smo jo prejeli, namreč, da približno 300 tisoč ljudi prejema podporo iz ESF za samo zaposlitev. In moje vprašanje je, ali imate kakšne številke glede stopne uspešnosti med temi novimi eh, podjetniki eh, leto po izteku mm, tega ukrepa podpore iz eh, sredstev ESF. Prav tako nas zanima, ali morda imate informacijo, koliko dodatnih novih delovnih mest so uh, ustanovili ti novi podjetniki. Drugo vprašanje poenostavljeno, poenostavljeni stroškovniki. V preteklem obdobju so države članice mm, to redko uporabljale zaradi nejasnosti in pomankanja jasnih usmeritev strani komisije. In zanima me, kakšne ukrepe ste sprejeli za to, da bi dejansko imeli en sam enoten nabor pravil, ki velja za vse deležnike eh, v obdobju do leta 2020. Tretje vprašanje se zadeva sodelovanje z EIB. Ta banka poroča, da je v letu 2013 in 2014 eh, investirala več, kot je bilo prvotno predvideno pri projektih, ki jih zadevajo programe za usposabljanje. Ta program je namenjen eh, tudi podpori eh, pobude za poslovanje mladih levi del sredstev EIB iz tega naslova, 90 odstotkov, gre štirim državam, Španija, Italija, Portugalska, Grčija. In iz tega naslova imamo vprašanje, kako komisija sodeluje eh, in usklajuje svoje programe in pobude za EIB, ali komisija zbira informacije in ali jih analizira v smislu tega, kako investicije EIB, ki se financirajo iz evropskega proračuna, prispevajo k doseganju eh, ciljev EU 2020 in še splošnejše vprašanje, gospa komisarka, in sicer v zvezi z tem, kar ste dejali glede potrebe po obravnavi novih izzivov vezanih na migracijske tokove in na integracijo beguncev v evropski trg dela. No, z tega vidika se nam zdi, da je to povezano s širšim vprašanjem mobilnosti delavcev znotraj EU, kar pa je seveda povezano tudi z eno od štirih temeljnih sloboščin, in sicer svoboda gibanja znotraj EU. Zanima me, ali ste torej to razmišljanje okrog beguncev vključili v širši razmislek o teh temeljnih svoboščinah, predvsem eh, svobodi gibanja. V imenu EKR, gospod Črnecki. Hvala lepa, gospa predsednica. Absolutno prav imate, ker zamujamo že in zato bo moje vprašanje zelo kratko. Ampak najprej čestitke našima dvema nekdanjima poslancema, gospe komisarki, za dobro predstavitev in eh, tudi nekdanjemu članu našega odbora in zdaj eh, članici Evropskega sodišča, gospe Ivanovi, za njeno delo. Imamo vprašanje glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji eh, v povzaju s tem, kar je del gospod Celer, mimo grede. Gospa komisarka, kaj komisar, komisija počne za ustrezno spremljanje izvajanja sklada, da bi se na ta način izognili zlorabam sredstev? Če pogledamo tu poročilo o izvrševanju, vidimo veliko velikih podjetij, ki so prejela ta sredstva in zanima me, kako poteka nadzor, kako poteka upravljanje teh sredstev. Hvala lepa. Zelo kratko vprašanje za vas, gospa komisarka. Ja, tudi sebe sem dala na seznam govornikov, kaj ti vidim, da imamo 34 oziroma 37 eh, preiskav na OLAF-u v zvezi z goljofijami v okviru ESF in eh, tudi mm, tu ugotavljam vse več takšnih primerov, tudi v medijih eh, Španija, Turčija, kjer je pri izvrševanju ESF kar nekaj takšnih primerov, ki jih ne bi smelo imeti. In le 16 držav članic sodeluje pri mm, ocenjevanju tvegan, eh, to je orodje Arahne. Eh, zakaj je bilo kot prvo to predstavljeno le 22 državam članicam in zakaj sodeluje tako malo. Potem finančna situacija ESF se je hm, bistveno poslabšala za leto 2016. Leta 2015 je bilo eh, seveda eh, veliko izplačil in eh, že samo zamude pri plačilih oziroma pretekle obveznosti predstavljajo 97 odstotkov proračuna, tako da me zanima, kakšen načrt, kako bodo šle stvari naprej. Hm, naslednje vprašanje zadeva stopnjo napak. Gospa Ivanova je dejala, da je ta stopnja 1,9 do 5,6 odstotka in generalna direkcija, ki upravlja ESF, pa omenja 2,8 do 4 odstotke. E, torej, e, razlike so tako na vzgor kot e, na vzdolj, 0,9 na vzdolj in 2,6 na vzgor. E, tega metodološko ne moremo ravno opredeliti, kajti računsko sodišče tu na isti način izračunava te stopne kot komisija, tako da me zanima, odkot te razlike in prosile bi, če te lahko kar sada jedrnate, ker smo pod eh, kar velikim časovnim pritiskom že. Izvolite, gospa komisarka. Danke, vorzitr, uh, eh, vorzitr. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva vprašanje gospoda Celerja, te zamute pri plačilih, sami ste omenili številke za nekaj držav. S čim je to povezano? Namreč gre za prepočasno izvajanje v državah članicah, kar posledično potem pomeni, da prihaja do zamud plačil. Gre pa predvsem za pomankanje administrativne usposobljenosti, ni dovolj programov, program je prepozno pride do nas in prihaja tudi do menjav na funkcijah odločanja. Omenili ste konkretno tudi Španijo, kakšni so torej problemi tam. Če pogledam številke, dvaindvajset programov je bilo zaključenih, zdaj jih je še, le še sedem. Tako da tudi tu smo nekaj eh, dosegli. Tako da tudi tu vidimo, da prizadevanja v Španiji in skupaj s Španijo vendarle prinašajo določene rezultate. V Španiji je problem mm, vezan tudi na kompleksno administracijo, veliko umestnih ravni je in bistveno premal, premalo nadzora in revizij. No, ampak komisija sodeluje s Španijo, veliko različnih možnosti imamo za sodelovanje in pomoč Španiji, tudi zato, da se mm, izboljša administrativna usposobljenost eh, in rezultati so zdaj že otepljivi. Iz 130 na 30 smo zmanjšali število različnih programov in eh, Španija je tudi najboljša pri uh, uporabi poenostavljenih stroškovnikov. Kar zadeva programe za to programsko obdobje, 15 jih še ni zaključenih, ampak uh, proti koncu leta naj bi bilo vse skupaj rešeno torej kar zadeva Španijo, mislim, da resnično lahko rečemo, da smo dosegli dober napredek. Potem eh, sklad za prilagoditev globalizaciji. Res je, tu imamo problem zaradi togega in eh, dolgotrajnega postopka. V povprečju vse skupaj traja 28 tednov, da se nek postopek izpelje do konca. da se torej sredstva odobrijo oziroma izplačajo. In ja, seveda poteka več postopkov hkrati in vse to pomeni, da se sredstva le zelo počasi dejansko tudi izplačujejo. Mislim, da moramo potem pogledati tudi, ali lahko ta togi postopek nekoliko ublažimo ali morda, da vsaj trajanje teh postopkov nekoliko skrajšamo. Ravno mm, nova oblika MFR je tisto, kar bo privedlo do sprememb na tem področju. Potem tematika Romov. Tu morda ne uporabljajo tiste države, v katere Romi odhajajo teh sredstev. In, eh, seveda, ja, imamo države članice, ki imajo veliko Romov kot ciljna država in te države lahko uporabljajo sredstva iz ESF, ki so namenjena podpori tem skupnostim tako da to vsekakor je možno, vsekakor se lahko zateče k sredstvom iz e SF. Zdaj nimamo več časa, da bi se poglobili v to tematiko, ampak dejstvo je, da imamo tudi novo izhodišče v sedanjem programu, namreč ciljna skupina se mm, je bolj razšljena in ne gre zgolj za splošno skupino deprivilegiranih v družbi. Uh, tako da mislim, da bomo zadeve lahko torej v novem programskem podobi tudi bolje obravnavali. Gospod Pirinski. Tega zvrstverk, var v med, eh, var med rato te. Ja, uh, govorili smo tudi o platformi za boj proti delu na črno. Želim vam o, eh, veliko uspeha v zvezi s tem. Vprašali ste me v zvezi uh, skladi ISS, ki, oziroma sredstvi sklada ISS, e ki jih dobijo eh, samostojni. Potem ste omenili eh, pobudo jamstva za mlade in pa kazalnike. Pogledali bomo, kaj se dogaja v šestih mesecih. Kadar nekdo sodeluje v takem postopku. No, eh, za druge instrumente pa sredstva JSF ne uporabljamo, tudi mi imamo svoje omejitve. Dejstvo je, da ljudje lahko dobijo posojila, da vzpostavijo podjetja in na ta način eh, lahko prispevamo predvsej delovnih mest, tudi do 87 odstotkov. In zato podpiramo tak pristop, JSF eh, lahko veliko prispeva pri tem. Potem je bilo tukaj še vprašanje, ki se je nanašalo na poenostavitev pravil ESS. Imamo mm, skupno ureditev za vse sklade, in v kateri imamo temeljne določbe. In na ta način je vse skupaj poenostavljeno. Potem imamo še uredbo, ki se nanaša samo na ESS, za specifična plačila v okviru ESS. In eh, tudi s tem naj bi prispevali k poenostavitvi. Omenili ste možnost eh, poenostavljenih stroškov, želimo doseči 50 odstotkov v našem nač eh, obdobju načrtovanja. Torej, treba je doseči določen, določen prak upam, da bodo države in pa regije pogosteje posegale po tej možnosti. Pri ponostavitvi v okviru ESS je pomembno, da uh, birokratske vire niso prevelike v državah članicah, ker je za to, da čim bolj koristno izkoristimo evropska sredstva. Imamo uh, eh, partnerstvo neke sporazume z državami članicami, ampak eh, seveda morajo kaj pridodati, pa tudi države članice. In zadeva postane zelo kompleksna, zato prihaja do upočasnitev, do odlogov. In države članice um, menijo, da če bi imeli še dodatne določbe, uh, bi se stvari še bolj upočasnile. Potem je tukaj še vprašanje v zvezi z EIB. Z njo imamo redne stike, to je samo po sebi umevno. Dobila je tudi mandat eh, za eh, izboljšanje deležev mikrofinanciranja. Bila sem navzoča eh, pri podpisu teh pogodb. EIB ima veliko izkušenj v zvezi z mikrofinanciranjem veliko več izkušenj ima kot mi, ko gre za MSP-je. Izhajamo iz tega, da je sodelovanje z EIB, eh, izboljšanje našega delovanja prispeva eh, k optimizaciji uporabe finančnih instrumentov. Ta mesec eh, sem imela tudi, oziroma bom imela sestanek s predstavnikom EIB, kjer bova govorila tudi o tej tematiki in verjetno bomo stvari dodatno razdelali. Potem je bilo tukaj še vprašanje glede mobilnosti, kako je z begunci in mobilnostjo ste spraševali. Tukaj se moramo držati zakonov. Veste, da imamo begunce, ki zaprosijo za mednarodno zaščito in ti ne morejo enostavno sami odločiti, kje bi raje živeli, v kateri državi. nekje se registrirajo, potem se jih razdeli ali pa tudi ne. Ampak v tisti državi, kjer dobijo zaščito, tam nekaj časa ostanejo. Namreč ni tako, da imajo eh, tisti begunci, ki jim je priznana mednarodna zaščita, da takoj dobijo enake eh, pravice kot drugi državljani Evropske unije. Torej ne morejo uživati vseh pravic eh, prostega gibanja, ne morejo reči, želim živeti v tej državi, pa poiskati delo v drugi državi. Do tega še pridemo, ampak ne takoj od prvega dneva. Potem gospod Črnecki, upam, da sem pravilno zgovorila ime. <laughs> še vedno je zapleteno ime, torej odlično sem uh, izgovorila, kaj ne, kolega. Tukaj ste mi postavili vprašanje v zvezi z nadzorom izdatkov. Ja, ik denk dat ik over de. Ja. Mislim, da sem v zvezi s tem že povedala par stvari, ko sem odgovorila na vprašanje gospoda Celerja. Če si pogledamo, kako deluje program, lahko rečemo, da je dobro izkoriščen, ampak da je nekoliko pretok in se skupaj traja predolgo. Predolgo traje. Pri eh, umestnem uh, pregledu moramo ugotoviti, kako se lahko bolje prilagodimo, da zagotovimo boljše rezultate. Potem pa gospod, gospa Gresle, prav imate, to je instrument kjer gre za lažitev tvegan v državah članicah. Eh, gre za to, da se jih bolje prepozna. V 15 državah članicah so se odločili, da bodo uporabljali mm, ta instrument. 26 državam je bil instrument ponujen. Torej 26 od 28 točno ve, zakaj gre, dve treba še bolje obvestiti gre za Nemčijo in eh, Luksemburg, ki sta napovedali, da tega instrumenta arahne ne bosta uporabljali, kajti že imata mehanizme za preprečevanje tveganj. Ta instrument pa je zgleda zanimiv za druge države članice. Potem pa so tukaj še zamude, plačilo v zvezi z letom 2014. Če mi dovolite, si bom na kratko pogledala številke. Leta 2014 imamo velik, uh, smo imeli velike težave, mm, bilo je precej zamud pri plačilih. V letu 2015 pa je situacija boljša in leta 2015 so vsi zahtevki plačani. Torej, v letu 2015 je prišlo do eh, izboljšanja, imamo neke normalne zamude, imamo nek skupni znesek, ki je 3,7 milijona konec leta 2015. Potem imamo 2,5 milijard, se upravičujem, tudi prešlo za milijarde, komisarka se popravlja. To so torej eh, plačila, ki jih je treba poravnati. No, tudi zahtevki iz prejšnjega meseca bodo verjetno lahko plačeni do začetka leta 2016. Ko pa gre za eh, izredne eh, zamude pri plačilih, torej gre za tiste plačila, do katerih je prišlo eh, naknadno. Vse, kar je pravočasno vloženo, lahko rečemo, da imamo za leto 2015 še za 400 milijonov evrov sredstev premalo in eh, to bo preleženo na začetek naslednjega leta. Imamo prioritete glede plačil. Prva plačila bodo šla v tiste države članice, kjer imamo ustrezne programe, recimo Grče in Cipr. Gre za programe, kjer je prišlo do prekinitev, pa so se potem nadaljevali. Uh, sredstva, ki preostanejo, pa bodo potem porazdeljena kronološko. Pri teh eh, plačilih se trudimo, da bi spoštovali rok 60 dni. Ko pa gre za eh, leto 2016, eh, lahko povemo, da si prizadevamo za to, da bomo čim prej poravnali vse uh, uh dolgove za leto 2015 in konec leta 2016 naj na teh zamud sploh več ne bi bilo. Potem je pa tukaj še stopne napake. Veliko smo govorili o uspešnosti, rezultati so pomembni, ampak potem je tukaj še pomembna stopne napake. Sredstva je treba uporabljati pravilno. Že na začetku mandata sem povedala, da moje službe zelo pozorno spremljajo, kaj se dogaja, da je čim manj tvegan, če pa se že odločimo za tveganje, oziroma če pride do njih, je treba hitro ukrepati. Stopnja napake za leto se nekoliko višja kot leto poprej, ampak bodimo pozitivni, smo pod globalno stopnjo napake, ki je 4,4 odstotka pri komisiji. napredujemo, če si pogledamo stopnjo napake v zadnjih letih. Vsako leto smo bili boljši, recimo, če primerjamo eh, obdobje 2006-2008 za kohezijski sklad. Gospa predsednica, vem, da pravite da eh, je stopnje napake neke vrste posnetek nekega trenutka, ampak veste, da potekajo tudi korekcije. Eh, trenutno uporabljamo vse instrumente, ki jih ima naš generalni direktorat na voljo, da se stopne napake še zniža. Seveda smo odvisni tudi od eh, tega, kaj dobimo od um, organov držav članic in potem se stopne napaka uh, vedno znova preverja. Ampak dejstvo je, da gre pri ugotovljeni stopni napake vedno za uh, stanje v nekem trenutku. In del uh, te stopne napake se potem lahko še korigira, enako bo tudi pri nas uh, letos. Hvala lepa. Seveda bi bilo verjetno treba odgovoriti še na kakšno vprašanje, ampak nimamo več časa, če mi dovolite, bi kasneje poslali še par pisnih vprašanj in prosimo vas za pisni odgovor. Hvala lepa. Uh, gospa Ivanova iz Računskega sodišča, želite še enkrat besedo? Rada bi se le zahvalila za odlično razpravo. Hvala tudi komisiji. Ja, Hvala. Besedo dobi še poročevalka. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za izmenjavo mnen. Mislim, da smo se zares dotaknili vseh vprašanj, ki jih je treba vključiti v razrešnico. Žal bi se eh, na neko vprašanje še vrnila od komisije, bo morala dobiti več podatkov glede nekaterih vprašanj. Več moram vedeti v zvezi s postopkom razrešnice prosila bi vas, eh, da se osredotočimo na velike, pomembne dele. Ko smo govorili o uspešnosti, sem spraševala o delovnih mestih, o kazalnikih, ključnih kazalnikih uspešnosti. Govorila sem o tem, ali so trajnostni in zanesljivi kot taki. To je treba globlje preučiti. To je m, mm, najpomembnejši del uspešnosti in tukaj nisem dobila pravega odgovora potem prekinitve in začasne prekinitve v državah članicah. Poznati bi morala te konkretne ukrepe. Vi ste govorili o konkretnih ukrepih, jaz pa ne vem, kateri ukrepi to so. Nekatere države članice ne želijo uporabljati teh orodij. Zakaj? In kaj več lahko storimo? Kaj konkretno bo postorjenega v zvezi s temi Eh, državami članicami, ki imajo več težav. Tukaj potrebujem več podatkov. Potem je tukaj še opcija poenostavljenih stroškov. Tudi tukaj bi uh, želela, da se stvar razdela, kakšna so tveganja za upravičence, kako se jih zajezi v okviru novega finančnega obdobja. Potem so tukaj neke države članice, kot sem jih omenila prej, ki ne želijo uporabljati tih opcij. Zakaj in kaj lahko storimo glede tega? Pa še zadnja točka. Veselim se že vašne preliminarne ocene v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih. Omenili ste, da boste konec leta poslali dokument. Res ga potrebujemo, kajti to je pomembno za postopek razrečnice. Lahko vam tudi pošljem seznam vprašanj, eh, ki jih moram še bolj razdelati. Hvala lepa za izmenjavo mnen. Hvala lepa. Določili bomo rok, eh, do katerega morajo vsi Eh, kolegi in kolegice postaviti vprašanja. Potem so tukaj še vprašanja v zvezi z anketo. Eh, zahvaljujem se tudi za vaše odgovore na njo. Hvala lepa, gospa komisarka. Končujemo s to točko dnevnega reda. Ostali in pa bomo v zvezi, eh, v, v navezi glede uh, beguncev, glede Romov. To so vse vprašanja, ki so v središču naše pozornosti. Gremo naprej na točko dnevnega reda številka 8, posebno poročilo računskega sodišča 14 skozi 2015. Gre za to, ali sklad za spodbojne naložb za države AKP zagotavlja dodano vrednost. Poročevalec je Klaus Heiner Lene, pozdravljam ga spet v parlamentu ker takoj bi mu dala besedo, da predstavi to posebno poročilo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za besedo, spoštovani poslanci in poslanke. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes z vami. Gre za moje prvo poročilo v okviru odbora za nadzor proračuna. Pri tem poročilu računsko sodišče odgovarja na zahtevo tega odbora ki se nanaša tudi na razrešnico za leto 2012. Ta sklad za spodbojne naložb eh, je sestavljen tako, da eh, sodeluje proračun držav članic in pa eh, sredstva EIB-a. E Gre za tako imenovani revolving fund. Je finančno gledano trajnosten. Gre tudi za vprašanje, kako se izvajo trenutni ukrepi. Več kot 5 milijard evrov je bilo uh, naloženih v naložbene projekte. Uh, seveda so tukaj še finančni posredniki, uh, tvegani kapital, financiranje, infrastrukture. To so projekti, uh, katere izvajamo. Vse skupaj imamo 20 projektov, uh, ki zajemajo 35 odstotkov uh, pogodb podpisanih eh, v letih od 2011 do 2014. Imamo različne finančne instrumente, ki so pokriti in pa gospodarske panoge, ki so zajete. Potem pa imamo tukaj še posebno poročilo. Gre za nekaj novega. Eh, ta eh, revizija je neke vrsti pilotni projekt. Quick Special Report je to. Tukaj gre za to, da imamo jasno zamejeno področje izvajanja revizije. Poleg tega pa imamo tudi zelo jasno časovno razmejitev. Imeli smo dve vprašanji. Prvič, ali je sklad za spodbojanje naložb skladen uh, eh, sodelovanje Evropske unije? Ali prispeva k dolgoročnemu financiranju? Ali se upoštevajo uh, različne valute? Ali prispeva k katalitičnemu učinku? Proračunsko sodišče lahko pozitivno odgovori na oba odgovora. Ugotovili smo, da je ta sklad za spodbojanje naložb skladen eh, eh, s, s politiko naložb Evropske unije. Na področju MSP-ja eh, investicije ne potekajo neposredno, temveč prek kreditnih linij in finančnih posrednikov, ki potem posredujejo sredstva. EB e zagotavlja, da so posojila uh, namenjena uh, tistim, ki jih zares potrebujejo in da jih tudi dobijo. Imamo infrastrukturne projekte z neposrednimi uh, naložbami in ti so skladni s cilji. Kakšna je dodana vrednost te zmogljivosti, to ocenjujemo v zvezi s tremi stališči. Kreditne linije EIB zagotavljajo dolgoročno financiranje, v okviru katerega je mogoče lažje dobiti bančna posojila. EIB financira v eh, državni valuti in na ta način se izognemo tveganju valutnih eh, eh, razlik. Na ta način lahko zagotavljamo mm, smiselnost dejanja posojil mnogih MSP-jem, kajti na ta način si lahko dovolimo obresno mero, ki prinaša k profitabilnim dobečkom. Potem pa je tukaj še vprašanje vzvodja pri poenostavitvi. EIB je uh, dodatni dejalec sredstev, ampak uh, nimamo dovolj podatkov, ki bi nam omogočili, da točno uh, izračunamo, kako bi se investicije uh, odvijale brez udeležbe EIB. Pri konkretnih vprašanjih, um, ki smo jih postavili končnim uporabnikom, uh, uh, smo dobili odgovore, da brez dodatnih uh, financiranj EIB uh, eh, zadevnih investicij ne bi mogli izvesti. V Keniji in Ugandi prihaja do konkretnih izvajanj na kraju. Samem zlasti v Ugandi smo skupaj z revizori, predstavniki finančnega gospodarstva in podjetji imeli eh, zasedanja in ocenili smo, eh, kakšno eh, je financiranje prek eh, zmogljivosti. Moj splošni vtis je dober. Tukaj imamo dve priporočili, ena je upor, glede uporabe kreditnih linij, ki jih je eh, sprejela tudi EBE. Želimo izboljšati transparentnost. Končni uporabniki in MSP-ji morajo vedeti, da eh, ta sredstva vključujejo tudi denar za spodbojne naložb. To ni bilo vedno popolnoma jasno. Poleg tega je treba uh, eh, MSP-jem jasneje razložiti, da ima lahko korist tudi od tehnične pomoči. Uh, načeloma niso bili vedno najbolje obveščeni o tem. Z veseljem sem tukaj, da odgovorim na vaše vprašanja. Hkrati pa bi omenil tudi vodja ekipe, uh, gospoda Markstroma, tudi on je tukaj in lahko odgovarja na vprašanje. Lepa hvala za vašo pozornost. Ja, Hvala lepa kot vedno, ste bili vedno jasni. Pač ta si je poročevalec v parlamentu. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala gospodu Lenaju za opravljeno delo, hvala tudi njegovi ekipi. Gospod Lene vedno deluje v okviru ekipe, tudi sam je tako povedal. To posebno poročilo kaže na dobro sodelovanje med našim odborom in pa uh, računskim sodiščem. Poročilo je bilo pripravljeno tudi na našo prošnjo uh, v povezavi z razrešnico. Eh, to poročilo je hkrati tudi zelo pomembno, da vidimo, kakšna je bilanca, ta umestna bilanca glede naložb kjer gre za kombinacijo sredstev Evropske unije in pa EIB. Vidimo, da eh, gre za dobro sodelovanje, za usklajeno z razvojno politiko. In IB in komisija dobro sodelujeta, tudi ko gre za izbiro projektov. To je povedal tudi gospod Lene. V tem primeru gre za prvo to vrstno poročilo nekakšen preizkus je to in eh, lahko rečemo, da je stvar uspešna. Prejšnji mesec sem se pogovarjal z gospodom Lenejem tudi v Štrasburu. Mm, računsko sodišče eh, nadaljuj, eh, namerava nadaljevati s to vrstnim delom, želi tudi izboljšati metodo, ki jo uporablja. Ali imate ta inštrument dodano vrednost? To je bilo postavljeno vprašanje, na katerega je gospod eh, Lene odgovoril z jasnim da. Seveda, metoda je taka, da ne more vedno sto odstotno eh, vsega potrditi. Povedali ste, da ste preverili eh, projekte v Ugandi in da ste na lasne oči videli, kako se skupaj poteka. Mislim, da sva se srečala na letališču prejšnji teden, ko ste omenili, da je eh, do takega sodelovanja prišlo zato, ker imamo na voljo eh, takšen instrument in to je dobra spodbuda. Dejstvo pa je, da je treba to vrstne instrumente izboljševati, razvijati. In eh, pri tem je pomembno, da ne govorimo samo o uspešnosti in pa vidiku, ki se nanaša na gospodarstvo. Pomembna je tudi ekologija, pomembna je tudi etika. Gre za neke vrste trio in o tem je treba premišljati in se vsekakor splača. Strinjam se s priporočili računskega sodišča. Komisiji bi predlagal da, uh, zakonodajne predloge, da pripravi zakonodajne predloge. Uh, to bo pomembno tudi pri pogajanjih za naslednji mandat EIB-a. Seveda pa to velja tudi v okviru uh, ki se nanašajo na sporozum Kotonuja. V svojem prispevku sem govoril tudi o novih realnostih. V Parizu poteka konferenca COP21. Recimo v Evropski uniji smo pred par meseci pripravili oziroma predstavili trajnostne cilje. In eh, tukaj je treba premisliti, kako lahko Mm, sklad za spodbojene naložb skupaj z EIB prispeva k tem ciljem. Seveda je treba poštevati tudi podnebne spremembe in njegove posredne in neposredne posledice. Mislim, da bi morali ravno tu postaviti prioritete. To so vse tematike, o katerih eh, ne bi smeli eh, razpravljati samo v našem odboru, temveč tudi v drugih odborih, recimo za razvoj in sodelovanje. Eh, kakšen po zaključek tega projekta? Eh, sklad za spodbujanje naložb v AKP mora biti zajet tudi v razrežnici, gre za sredstva um, davkoplačevalcev, pa tudi za sredstva EIB in mi smo odgovorni za nadzor proračuna, odgovorni smo tudi za razrežnico in zato potrebujemo boljši upogled. Uh, eh, biti moramo zmožni izvesti postopek razrešnice. Potem pa še zadnja točka, gre za dogovor med EB, komisijo in pa računskim sodiščem, ki ga je treba podaljšati eh, v skladu 63.2 pogodbe. Aprila eh, potrjujemo razrešnice in eh, vmes je treba razrešiti vsa vprašanja glede faktorjev financiranja, eh, treba je imeti na mizi vse instrumente, ki eh, jih ima na voljo tudi EIB. In le na ta način lahko ukrepimo sodelovanje. In seveda tudi izkoristimo vse potencijale. To so moje pozitivne pripombe v zvezi z delovanjem računskega sodišča. Z veseljem bom prisluhnil komentarjem kolegov ki so ravno tako obravnavali to tematiko. Hvala lepa. Kolega Štihovski, zaprosite za besedo, izvolite. Děkuji, paní predsedkinje, děkuji spravo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalcem in pa gospodu Lenaju za zelo zanimivo poročilo. Omenili ste učinek vzvodja pri naložbah oziroma morebitnih naložbah, ki so povezane s tem programom. Ali lahko poveste več o tem, kako lahko pospešimo naložbe, odkot lahko dobimo ta učinek vzvodja? To je tisti del vašega poročila, ki me najbolj zanima. Hvala. Gospa kolegica Ajala je naslednja na seznamu. Najlepša hvala. Eh, prej sem morala oditi, ker smo imeli nujno razpravo druge v imenu gospe Hoffman, ki je danes ni z nami. Bi se najprej zahvalila računskemu sodišču. Eh, sporočilo je zelo jasno. Tukaj gre za pomemben instrument. Ta instrument je pomemben za nas in je eh, res tisti vodilni instrument, zaradi katerega je vredno biti v Evropski uniji treba je eh, zavrniti mučenje in pa smrtno kazen in to je ključnega pomena. Eh, oprosti, Ines, tukaj ne obravnavamo še smrtne kazni, ampak uh, točko pred tem o AKP. Oprostite. Pred. Ja, ich habe mich auch auf die, auf die Rednerliste gesetzt. Tudi sama sem sedala na seznam govornikov, kaj ti nekoliko me iritira, kaj ti nevladne organizacije so že začele govoriti o tem poročilu in se pritoževati. Oxfam je imel že sporočilo za javnost. Tukaj imamo neko skupino nevladnih organizacij, ki so se zelo negativno izrazile v zvezi s tem poročilom kot da ne bi imeli neke neodvisne uh, ocene. In kot da ne bi vključili učinka na končne uporabnike, tako da bi zaprosila, da se predstavnik računskega sodišča izrazi tudi v zvezi s to kritiko uh, nevladnih organizacij to je moja prva, prva vprašanje, prva prošnja, druga pa se nanaša na priporočila. Poročilo bi preneslo tudi več priporočil. Pri prvem priporočilu gre za um, transparentnost, to je nekaj splošnega. Zanim, vidimo, kakšne vire informacije eh, ste, informacije ste imeli potem je tukaj še. Drugo priporočilo, rekli ste, da bi lahko končni upravičen, upravičenci bolje izkoriščali tehnično pomoč, kot da o tem niso bili obveščeni, da sploh obstaja ali pa da se je nekje zataknila ali nekaj podobnega. Eh, glede tega bi eh, želela imeti več podrobnosti. Potem pa tukaj še vprašanje, zakaj imamo samo dve priporočili, ali je vse drugo tako odlično, tako krasno ali kaj. No, dobro. Potem pa dajem besedo še predstavnik Evropske komisije iz generalnega direktorata DEFCO. A še kolega Celer in pa kolegica Šmit nisem vaju videla, oprostite, kaj odzvoli. Hvala lepa. E, priključujem se mnenju kolega Stajsa tudi sama menim, da bi to moralo spadati pod razrečnico, tudi, tudi tisti del, ki se nanaja na EB. To poročilo eh, je obarvano zelo pozitivno, moje vprašanje pa je, kako, kako ste izbrali te posle, ki ste jih revidirali in kako je s preostalimi 65 odstotki. Ali naj eh, iz tega razberemo, da je tudi tam vse tako pozitivno, kaj ti priporočila so, so dokaj pozitivna v primerjavi z drugimi poročili, ki smo jih že obravnavali. Dejstvo je, da je treba eh, končne uporabnike obvestiti, odkot prihaja denar in pa da lahko dobijo več tehnične podpore. Kako ste torej izbrali te posle in zakaj niste izbrali drugih? In kako potem lahko vzpostavimo to povezavo med izbranimi in neizbranimi posli? Kolega Celar, No. O, razpravo o tem smo imeli tudi v odboru za razvoj. O, e, omenili ste nevladne organizacije. No, tukaj ne gre za klasično financiranje v okviru o, e, razvojnega sodelovanja. M, mm, vključena je še EIB. In e, nevladne organizacije v tem delu skoraj da ne sodelujejo, kajti gre za bančne posle. EIB seveda išče svoje partnere, tudi ko gre za tvegani kapital. In, Potem imamo tukaj povratni tok sredstev, ki so bila dana kot posojila in ko dobimo potem sredstva povrnjena, se sklad napolni in so spet na voljo sredstva za nove projekte. In to pot se je izbrala EIB in to je treba podpreti. Omenili ste, priporočilo omenili ste preglednost, da te dosti krat ni, kadar banke dajo sredstva podjetjem, dosti krat eh, ni jasno, ali se cilji dosegajo pri MSP-jih, ampak, dragi kolegi, s temi problemi se spopadamo tudi v Evropski uniji, tudi Tu se dosti krat dogaja, da eh, banke najprej povečajo kvoto lastnega eh, kapitala, preden potem dajajo eh, posojila. Poročevalec računskega sorišča je tudi sam omenil, da je treba močneje uporabljati te instrumente, ki potekajo zunaj proračuna Evropske unije. Seveda pa se je treba navezati tudi na razvojno strategijo. Dobil sem dobili smo informacije v zvezi z vrednotenjem in Evropski razvojni sklad bi po mojem mnenju tako ali tako moral postati del evropskega eh, proračuna, ne pa ostati nekje zunaj njega oziroma v senci. Hvala lepa. Mogoče bi bilo bolje, eh, da se zdaj lotimo tih vprašanj. Najprej bi dali besedo eh, računskemu sodišču gospod Lene. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo zanimiva vprašanja in prispevke k razpravi. Zahvaljujem se seveda tudi poročevalcu za delovni dokument, ki je nasplošno zelo, mm, zelo pozitiven. Govorili ste tudi o Ugandi uh, in pa o, o letališkem projektu. To je bil netipičen projekt in to se je v poročilu tudi jas, jasno pokazalo. Končni uporabniki so uh, dobro uh, vedeli, zakaj gre uh, prek naknadnih vprašanj. Uh, ampak eh, ti upravičenci naj bi najemali posojila v domači valuti in eh, tam je bila odstotna stopnja obremenitve tako visoka, da s svojimi dobički tega ne bi mogli kompenzirati. Eh, dodatna obrestna mera 20 odstotkov, tako da se je z udeležbo EIB-ja e zagotovilo, da je bilo sploh smiselno investirati. Seveda govorimo tudi o določenem tveganju, ampak ravno tukaj je smisel tega sklada za spodbojene naložb. Uh, teh 20 odstotkov je bilo na ravni uh, lokalne valute in veseli me, da ste opozorili tudi na to. Potem je bilo tukaj še vprašanje, ki se je nanašalo na etiko, na enakost, na ekologijo. Seveda moramo pozoriti, da smo potem na tem področju povezani z določenimi problemi, kajti imamo zavezojoče zakonska pravila, ki jih moramo spoštovati. Tukaj so potem še matematične vprašanja, ki jih je mogoče revidirati. Tudi naravne zakone je mogoče revidirati, ko pa gre za etična pravila, pa nam manjka nek katalog eh, na orodji, s katerim bi to preverjali. Gre torej za vidike ki jih bi ravno morali, eh, ravno tako morali upoštevati. In eh, vsekakor eh, smo na računskem sodišču o tem že govorili. Težko pa je sestaviti tak zavezujoči katalog eh, pravil. Ne bi želeli končati z nečim, kar je politično eh, korektno in preveč subjektivno. Eh, toliko glede točke. Potem so tukaj tri stranski sporazumi med uh, računskim sodiščem mm, EB in pa uh, Evropsko komisijo. Sodelovanje z EB ni bilo težavno, mogoče je bilo uh, par malenkosti, ampak te niso vredne omembe, tako da mm, revizije nečesar ni oviralo. Glede institucionalnih vprašanj. Uh, o tem ne bom razpravljal, tukaj gre za vprašanje uh, zakonodaje. No, sam pa osebno predvsej dobro razumem vse postopke v parlamentu in v zadnjih dveh letih se gotovo ni predosti spremenila. Potem, kolega Šiskovski, kaj lahko eh, še storimo, da bi izboljšali naložbe? Logično lahko sklepamo iz tega poročila, da je EB že naredila vse, kar je bilo možno narediti. Jasno želim poudariti, da gre zdaj tudi za moje osebno mnenje, ta model uh, krožnih kreditov, torej revolving credits uh, in uh, učinkovitost dejanja posojil sta izredno pomembna in uh, Pomembno je, da denar na koncu spet dobimo nazaj in da ga lahko spet uložimo za iste namene. Mislim, da je ta model zelo dober in eh, v okviru Junkerjevega načrta eh, je bilo to zajeto tudi v smislu ESIA, kako bi lahko ta instrument razširili. Gre za precejšen prispevek, ki ga lahko uh, a, a, pridoda, zlasti v tretjem svetu. Mm, tako lahko zagotovimo tudi dobro delujoče zasebno gospodarstvo, ampak naj povem še enkrat, to je moja osebna ocena tega vprašanja. Zdaj pa še vprašanje predsednice. Gre za sporočilo za tisk nekaterih nevladnih organizacij, tudi sam sem to prebral. Kolega Celer je konkretno uh, že spregovoril o tem. Gre za stališče nevladnih organizacij, mm, kajti tako dejanje posebej strani bank poteka brez njih, oni pa želijo biti v določeni meri eh, vključeni. Sam se ne strinjam s kritiko, eh, ki so jo podale nevladne organizacije v zvezi s to vrsto financiranja. Mislim, da je ta vrsta financiranja smiselna mm, jasna, seveda je treba upoštevati, kaš, so, kakšni so interesi. Kot sem povedal že, sam se ne strinjam s to kritiko, mislim, da smo pripravili dobro poročilo in ga tudi predložili. Glede priporočil, zakaj imamo samo dve priporočili in ne več? Na, nismo našli več stvari, ki bi jih lahko priporočili a, oziroma kritizirali in oblikovali obliko priporočila. Mm, tudi sami smo se v okviru eh, našega senata posvetovali, kajti to ni bi bilo tisto, kar smo pričakovali, ampak na koncu imamo pozitivno poročilo s pozitivnimi rezultati in to dejansko dobro, ni slabo. Zato tudi menim, da eh, je pomembno, da se omejimo na te dve konkretni priporočili in da ne gremo dlje. Eh, zakaj smo izbrali 35 odstotkov poslov, kako je s preostalimi 65 odstotki, ali bodo, bo slika podobna. To ne vemo, ampak imamo nek horizontalni eh, prerez. Tukaj je še gospod Markstrom, ki je bil tudi del eh, ekipe, vodja ekipe in mogoče lahko tudi sam pove, kako smo izbirali posle, ki jih bomo revidirali. Tako, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja če nimate nič proti, bi zdaj eh, predal besedo še gospodu Markstromu. Ha, Markstrom, bitte. Izvolite, gospod Markstrom. Yes, um, concerning the selection of the projects. Uh... Kar se tiče izbire projektov, moramo upoštevati tudi to, da je prišlo do zelo obsežne umestne eh, revizije Mm, pregled smo imeli, poročilo je bilo objavljeno leta 2009 oziroma 2010, se popravlja govorec. Omejili smo se na pogodbe podpisane v obdobju po tej umestni eh, oceni. Šlo je za obdobje od 2011 do 2014. In eh, pogodbe so bile takrat podpisane in investicije so bile takrat eh, izvedene in eh, zato je tudi povsem jasno, zakaj je bilo nemogoče eh, oceniti rezultate te analize. Tukaj namreč proučujemo dolgoročne naložbe. Projekte smo izbrali v sodelovanju z EIB. prizadevali smo si za, gospo, za eh, geografsko eh, porazdelitev, potem upoštevali smo različne eh, proračunske vrstice, različne vrste kreditov in tako naprej. Dosegli smo stopno okrog 30 odstotkov pri celotnem vzorcu oziroma naboru pogodb od leta 2011 do 2014. To je vse z moje strani. Hvala. Aus, hoch... Hvala lepa. Izhajam iz tega, da niste izbrali samo tistih projektov EIB, ki so najbolj svehti, ki so najbolj izstopajoči. Gre za neko mešanico. Če si pogledamo neko obdobje petih let, potem bomo lahko videli, mm, kaj je bilo trajnostno in kaj ne. Generalni direktorat Stepko gospod Rodolf je z nami, ki ga poznamo že včeraj. Beseda je vaša. Prosim, eh, da, se, da ste kratki in jedrnati. Eh. Hvala, gospa predsednica. Veseli me, da sem spet tukaj. Mogoče bom tukaj še danes popovdne. Evropska komisija je zadovoljna z zaključki sodišča. Eh, torej, da ta naložbeni sklad eh, dodaja neko vrednost eh, evropski politiki. Zaključki so tudi skladni z evropskim sodelovanjem z državami AKP. Mi se bomo še naprej trudili za čim tesnejše sodelovanje z EIB, zato da zagotovimo skladnost z evropskimi strategijami in cilji in da bodo naše dejavnosti usklajene ta naložbeni sklad eh, cilja na izvedljive projekte, moramo pa pogledati tudi drugo stran. Mi kot komisija z sredstvi moramo proučiti tudi projekte, ki so slabše izvedljivi ali neizvedljivi, zato da bi pomagali eh, najbolj ranljivim. Imamo lastna sredstva e IB in pa uh, sklad eh, za pomoč državama KP in sodelovanje teh dveh eh, instrumentov je ključnega pomena. Sledili bomo priporočilo MEIB, ker je v našem interesu, da vse čas prihaja do izmenjave mnen med eh, osrednjimi službami komisije, delegacijami in EIB, kot je bilo to urejeno v preteklosti. Ta priporočila so zelo konkretna. Odboru želim eh, zagotoviti, da bosta Evropska komisija in Devko tesno sodelovala z Evropsko investicijsko banko, zato da bosta ti dve eh, bistveni priporočili tudi izvedeni. Skušali bomo v kontekstu eh, sklada za investicije v države AKP tudi poskrbeti za to, da se priporočila upoštevajo, pri tem pa bomo za konkretne investicije podali tudi komentarje, predvsem za investicijski odbor v EIB. Mi v Devku proučimo vsak projekt posebej, zagotovimo informacije, potem imamo izmenjavo informacij še z drugimi akteri. In zelo pomembno je tudi, da ima delegacija celovito sliko in da sodelujemo. Želim vsem članom in članicam eh, tega odbora zagotoviti, da Devko zelo tesno spremlja naložbeni sklad. Nam se ta sklad zdi ključnega pomena za to, da se okrepi odločene vrste naložb, ki so izvedljive, ki so konkretne. Eh, ves čas bomo z našim dialogom, eh, z dejavnostmi za upravljanje in s politikami v vsaki državi skušali to zagotoviti. Eh, želimo, da eh, dobički od teh eh, naložb dosežejo tudi najrevnejše. Ja, ko sem videla ta, to prvo priporočilo, sem bila že kar nekoliko zaskrbljena, kaj ti zdi se, da Evropska unija to financira, Mafika, ampak očitno je, da to ni dovolj. Zaključek poročevalec. Sorry, what marking, uh, Gospa predsednica, mene preseneča vaš uh, komentar, da ste strani nevladnih organizacij dobili negativne komentarje. Poznate moj odnos do lobistov, ampak da Oxfam uh, eh, mene težko sprejema kot poročevalca, to me pa res preseneča. Eh, povabil vas bom, da mi daste vse svoje informacije in da mi tudi razložite te negativne kritike. Gospod Lene je rekel, da gre tukaj za specifičen eh, mehanizem in da se nevladne organizacije motijo, ker je to druge vrste instrument. Pri razvojni politiki obstajajo novi instrumenti, kot naprimer eh, združevanje oziroma blending. In ti mogoče povzročajo, da bo uh, Eh, oziroma da postaja instrument AKP eh, malo potisnjen v kot. Ampak teh kritik pa res ne poznam. Če k sedmim ali osmim priporočilom želite eh, podati kakšno spremembo, vam bom prisluhnil, preden bomo šli na glasovanje. Hvala. Dobro, s tem smo zaključili s to točko in gremo naprej na naslednje posebno poročilo. To pa je zdaj poročilo o odpravi smrtne kazni. Gre za posebno poročilo RS številka 9 o podpori EU za boj proti mučenju in odpravo smrtne kazni. Poročevalec za računsko sodišče je tudi tokrat Klaus Heiner Lene, ki mu tudi kar predajem besedo, da nam predstavi to pomembno poročilo z vidika človekovih pravic. Tu so tudi povabljeni predstavniki pododbora za človekove pravice, tako da predlagam, da kar začnemo. Kogar zdaj še ni, ga tudi ne bo. Gospod Lene, hvala lepa, gospa predsednica, pri tem posebnem poročilu 9.2015 o podpori EU za boj proti mučenju in odpravo smrtne kazni smo ugotovili naslednje. Najprej, mučenje je zelo razširjeno. 58 držav eh, ima še vedno smrtno kazen. Odprava smrtne kazni je ena od prioritet politike mm, za človekove pravice EU. Sodišče je preverilo, ali je Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice EIDHR uspešen v boju proti mučenju in smrtni kazni. EIDHR je najpomembnejši finančni inštrument za spodbujanje demokracije in človekovih pravic. Levi delež sredstev iz EIDHR se uporablja v obliki podpore nevladnim organizacijam in sodišče je preučilo mm, porabo teh sredstev v eh, obdobju 2013-2014. Eh, Celoten proračun EIDHR je znašel 1,1 milijarde za to obdobje za boj proti mušenju in eh, odpravo smrtne kazni. Je bilo predvidenih približno 100 milijonov evrov. Sodišče je preučevalo projekte v Kongu, Gruziji, Južnji Afriki, na Kitajskem in v ZDA. To zadnje v obliki dokumentarnega pregleda. Dejstvo je, da smo s tem uspeli bistveno bolj osvetliti to področje. EDHR je pomembno orodje za boj proti mučenju in eh, smrtni kazni in po našem mnenju so se sredstva v veliki meri Eh, uporabile kot načrtovano. So pa določene vidike, ki bi jih po našem mnenju lahko še izboljšali. Zato ima sodišče eh, tudi vrsto priporočil. Prvo priporočilo sredstva je potrebno uporabljati še bolj ciljno usmerjeno. Sredstva so namreč zelo razpršena, to eh, več kot 130 projektov v 120 državah v obdobju 2007-2013 v skupni vrednosti 100 milijonov si verjetno lahko kar enostavno izrišemo sliko, koliko in denarja je ostalo. Tako da mislimo, da je potrebno bistveno bolj opredeliti prioritete eh, v okviru specifičnih strategij za človekove pravice za posamezne države. Vprašanje koordinacije z drugimi ukrepi EU bi po našem mnenju bilo potrebno izboljšati. Eh, naše ekipe so dobile eh, občutek, da razen Gruzije, kjer stvari potekajo mm, zanimivo zelo dobro, koordinacije praktično ni. Prav tako je potrebno izboljšati izbiro projektov, projekti so se izbirali po postopku, ki po našem mnenju ja, niso bili vedno ustrezno strogi. Eh, vrednotenje in smernice morajo biti bolj jasno opredeljeni, zato da bi na ta način dobili tudi bolj koherentno izbiro projektov, kajti ravno pri eh, meritvah kršitev, stopen kršitev človekovih pravic je metodologija dokaj zapletena. Četrti predlog, boljše iz, boljša uporaba možnosti za pripravo eh, Eh, projektnih predlogov. Prav tako lahko eh, upravičenci uporabijo možnost za odpravo določenih pomankljivosti, vendar se teh eh, možnosti ne poslužujejo. Prav tako je potrebno izboljšati merjenje uspešnosti, to bi morala opraviti komisija, ker pa zadeva logični okvir za projekte EDHR, to je potrebno tudi izboljšati in povezave med cilji aktivnostmi in eh, uspešnostjo mora biti jasni. Prav tako je potrebno izboljšati eh, trajnostno podporo upravičenih organizacij, to še posebej velja za majhne lokalne nevladne organizacije, ki so dejavne na terenu. Eh, naša ugotovitev je, da morajo praktično vse nevladne organizacije praktično prekiniti z delovanjem in odpustiti sodelavce, ko se nek projekt izteče in s tem se izgubi veliko znanja in izkušenj. Nekateri projekti vključujejo tudi mm, dejavnosti, ki bi jih morale nevladne organizacije same podpirati, e, tudi naprimer za e, kmetijstvo in za e, podobne aktivnosti, vključno tudi z preprečevanjem spolnega nasilja. Takšne spodbude je potrebno še okrepiti in z veseljem odgovorim na vprašanja, ki jih bo lahko tudi podrobne odgovoril vodja ekipe za to poročilo, gospod Plasula, in z veseljem bom odgovorila vaše vprašanje in komentarje. Gospod Stehovski, kot eh, poročevalec. Kine, vašini kolegi. Hvala. Drage kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil Evropskemu računskemu sodišču za odlično poročilo. Še posebej se zahvaljujem gospodu Leneju, ker nam je to poročilo predstavil in uh, ker sva že imela plodne razprave v procesu priprave tega poročila. Jasno je, da je njegov uh, pristop zelo celovit. Veseli me, da je prav gospod Lena odgovoren za to poročilo. On namreč vse čas zagotavlja eh, neko doslednost in skladnost. To je po mojem mnenju zelo zanimivo poročilo poudarja tudi učinkovitost tega orodja za boj za človekove pravice. Gre za IDHR, ki zagotavlja sredstva za organizacije civilne družbe. Kot je gospod Lene že povedal, eh, je to poročilo obravnavalo oziroma obravnava še vedno dodeljevanje financ in pa tudi eh, proučuje trajnost rezultatov. In to je ravno tako pomembno, če ne bolj kot tiste vsote denarja, ki so za to namenjene. Pri večini točk se strinjam z računskim sodiščem. Mislim, da ta revizija izpostavlja najpomembnejše vidike tega urodja in tudi kaže na uspešne projekte, na projekte, ki so uspešno izgradili notranjo strukturo, tako da so postali vzdržni na dolgi rok. To so tisti projekti, ki jih mi kot Evropska unija moramo podpirati tudi v prihodnje. Urodja podobna EIDHR morajo biti vse čas na naši agendi, eh, ostajati pa moramo realistični, ko o njih govorimo. Ko razpravljamo o urodjih, eh, ki predstavljajo naložbo v človekove pravice, uh, imamo tu problem, kajti ne gre za merljive projekte, za izgradno infrastrukture in tako naprej. Ti projekti so veliko bolj abstraktni. Eh, zelo so tudi odvisni od politične situacije v državi, kjer eh, naj bi se projekti izvajali. In zato naša pričakovanja ne smejo biti nerealna še posebej eh, v odnosu do tega, kaj lahko s takimi orodji dosežemo. Ne želim reči, da financiranje človekovih pravic ni pomembno. Prav nasprotno, zelo smo ponosni, da je to ena od prednostnih nalog Evropske unije v naslednjih sedmih letih. In zato moramo biti še posebej previdni glede tega, kaj pravzaprav financiramo s tem denarjem za celotno obdobje od 2007 do 2013 je bilo samo 100,9 eh, milijonov evrov eh, namenjenih temu, kar se meni zdi majhna vsota. Če eh, vzamemo v obzir to, da gre za projekte, ki se izvajajo po celem svetu ta pristop, po mojem mnenju, ni zelo učinkovit in to sem tudi poudaril v svojem delovnem dokumentu. Zato, da bomo stvari spremenili, se moramo osredotočiti na ključne prioritete v državah, kjer politični kontekst omogoča vsaj delni uspeh teh projektov. Naj dam primer. Verjetno ne bomo uspeli uspešni pri eh, eh, prepričevanju komunistične partije na kitajskem, naj spoštuje človekove pravice ali naj plača za eh, kampanjo ozaveščanja. Vsekakor pa lahko financiramo pravno svetovanje tistim, ki čakajo na smrtno kazen na kitajskem ali pa se lahko osredotočimo na najbolj znane primere. Zelo težko eh, merimo naložbe v človekove pravice, zato ker eh, na končni rezultat vplivajo številni dejavniki, tako kot je prav povedal gospod Lene. Ena od ključnih točk v tem poročilu je zame naslednja. Komisija mora imeti strategije za posamezne države, ki bodo omogočile eh, specifične analize človekovih pravic v teh državah in njihovih regijah. In te, ta poročila moramo potem povezati med sabo. Zagotoviti moramo, da bodo koherentna in da bo sledilo tudi nadaljevanje, da bo prišlo torej do nadgradne teh eh, poročil. Po mojem skromnem mnenju je ta strategija ključnega pomena za to, da se eh, sredstva učinkovito porabljajo. In zato tudi menim, da bi morali javno objaviti informacije o tem, kdo izbira projekte, ki kandidirajo za financiranje. In še ena stvar, ki jo želim povedati komisiji, nizka stopna sinergij med EIDHR in pa drugimi dejavnostmi Evropske unije v regijah in državah. Mislim, da moramo eh, izboljšati interoperabilnost med finančnimi sredstvi, ki jih zagotavlja Evropska unija. To samo potrjuje tisto, kar je v letnem poročilu zapisalo tudi računsko sodišče. Učinkovitost in vse, o čemer smo že govorili danes, variabilnost projektov in tako naprej, vse bi se lahko izboljšalo, če bi eh, stvari bolje povezali. Tudi učinki vloženih sredstev bi bili veliko večji. No? Še ena pomembna stvar, eh, stvar, ki je pomembna predvsem za nas kot člane in članice odbora KONT. Neprofitne organizacije tudi prejmajo denar, ampak so pogosto odvisne od denarja komisije. Nezmožne so preživeti brez teh sredstev. En način, kako lahko gledamo na to, je, da izgubimo dodano vrednost, kajti če se financiranje konča, potem bomo te organizacije izgubili. In te organizacije se nadgrajujejo uh, z leti. Komisija pa omogoča tem organizacijam, da denar uporabljajo tudi za zbiranje sredstev. In to se mi zdi dobra pobuda, na kateri bi lahko delali v prihodnje. Te organizacije uh, bodo tako, če bodo s tem denarjem zbirali dodatna sredstva, lahko obstajale tudi potem, ko se projekt konča. In to je za nas ključnega pomena. Hvala. Ja, dank. I... Hvala lepa. Naslednja je gospa Ajala. Hvala, gospa predsednica. Eh, oprostite za prej, izmedla sem se zaradi papirjev eh, in vesela sem, da imamo tako zanimivo razpravo. Hvala tudi gospodu Leneju, ki je danes z nami. Čestitam poročevalcu za odlično pripravljeno poročilo. In to v odgovor na odličen dokument računskega sodišča. Razumem, kakšno je stališče v zvezi z revizijo računskega sodišča, ampak ne strinjam se z vsem. Treba je podpreti evropske vrednote proti smrtni kazni in eh, mučenju. Vem, da so sredstva zelo razpršena, zato ni namenjenega veliko proračuna, ampak. Mislim, da bi morali bolj skoncentrirati ta sredstva z manj držav in manj pobud. Sama bi bila za to, da se sredstva povečajo, eh, ampak ne smemo eh, dopustiti, da se preveč razpršijo. Ključnega pomena se mi pa zdi, da Eh, moramo ukrepati, kjerkoli obstaja kakšna nevladna organizacija, kak odvetnik, ki se bori proti smrtni kazni in mučenju. Kjerkoli obstaja kakšna majhna podružnica za človekove pravice, ki se bori eh, v hudih, težkih eh, situacijah, v diktaturah in mm, zelo problematičnih režimih. Na kitajskem, kot je rekel gospod Dehovski, Torej, pomembno je dati eh, signal strani Evropske unije, tudi če je vsota majhna. Eh, v tem primeru, če so sredstva razpršena in če gre za majhne vsote, je teže izvajati revizijo. Ampak vseeno je bolje ukrepati, kot pa ne. No, tukaj gre za boj na dolgi rok, kot je rekel gospod Zdehovski. Eh, tek na dolge proge je to in zato ni dovolj, če samo sredstva skoncentriramo. Eh, mi smo pravzaprav bolj zato, da pokrijemo kar največ držav in pobud. In če je treba doseči večji učinek, je treba potem. Uh, Eh, mogoče leta 2017 povečati proračun za to, ampak s tem predlogom računskega sodišča, da se vse skupaj skoncentrira na nekaj redkih pobud, s tem se pa ne strinjam. E, govora je bilo tudi o pobudah proti Dajšu, proti Boko Haramu in mislim, da je tam treba okrepiti prisotnost Evropske unije. Ukinitev smrtne kazni. E, je ključnega pomena. Moramo pa si prizadevati tudi za ukinitev mučenja, ki je eden najhujših in najbolj grozljivih instrumentov za boj proti svobodi in demokraciji. Nekaj predlogov sprememb bomo podali, ampak eh, sodelovanje z gospodom Zdehovskim je bilo res eh, zelo pozitivno. Hvala. Nekaj se v terenu, ali ste si fakt. Hvala. Naslednja gospa Šulin. Hvala za besedo, poročevalka. Zahvala tudi gospodu Leneju in eh, Tomašu Stehovskemu za dobro pripravljeno poročilo in tudi za njegovo osebno stališče do obravnavane tematike. Eh, obravnavamo razrešnico za leto 2014 v podpori Evropske unije za boj proti mučenju in odprave smrtne kazni in s tem imamo priložnost, da se ozremo nazaj in pogledamo, kaj je eh, tukaj bilo storjenega kot eh, korak naprej in kaj je potrebno še postoriti. Prav to gotovo je EIDHR finančni inštrument v obliki podpore Eh, tudi nevladnim organizacijam zelo pomemben, eh, je pa tudi po mojem mnenju zelo nizek, če eh, želimo nadgraditi izboljšanje te problematike. Ehm, Sekakor samo s povečanjem postavke v proračunu ne bomo tega storili, ampak je potrebno vse čas strmeti tudi k izboljšanju projektov. Horizontalna prednostna naloga Evropske unije je uveljavljanje seveda človekovih pravic in tudi smrtna kazen eh, predstavlja kršitev ena najbolj eh, temeljnih človekovih pravic, torej pravice do življenja. Zato moramo pristopiti do te problematike še z večjo odgovornostjo. Smrtna kazen je tako tudi etično nespremljiva in tudi eh, pravno nedopustna. Eh, pozdravljam poročilo poročevalca, ki meni, da so človekove pravice temelj zunanega delovanja Evropske unije eh, in tudi, da se jim je potrebno nenehno posvečati, saj gre za osrednjo prednostno nalogo Evropske unije. Eh, številne smrtne kazni in mučenja v državah tretjega sveta pa pričajo o tem, da je na tem področju, kot sem dejala, še veliko dela pred nami pogrešam tudi bolj usklajeno, učinkovito in k ciljem usmerjeno politiko komisije, eh, kajti le z natančno izbiro prednostnih nalog in tudi z boljšo osredotočenostjo na cilje bomo izboljšali učinek financiranja Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice. Se pa strinjam, da potrebujemo učinkovito in hitro financiranje kakovostnih projektov organizacij civilne družbe, vendar pri tem tudi ne smemo pozabiti, da mora biti idejna zasnova časovno in stroškovno učinkovita. Kot e, zagotovo ima velik pomen tudi trajnostna podpora nevladnim organizacijam, kajti le tako bodo lahko nadgradile svojo delo in ga izboljšale v smeri in cilju, ki ga zasledujemo. Hvala. Next of the rind. Naslednja gospod Lebajova. Thank you very much. Hvala. Uh, žal mi je, da imam samo nekaj pragmatičnih vprašanj. Sem ena od poročevalk v senci. Mihal Tojrer je poročevalec skupine Alde. Danes ga ni tukaj, zato bom v njegovem imenu postavila nekaj vprašanj. Gospodu Leneju in gospodu Ždehovskemu se zahvaljujem za dobro upravljeno delo. Uh, Prvo vprašanje, 26. odstavek posebnega poročila. Tukaj vidim, da med letoma 2007 in 2009, da so bile vsote za pogodbe povečane, zato da se je število pogodb zmanjšalo in da se je zmanjšala obremenitev komisije. E, zanima me, ali je prišlo do pozitivnega, e, po, po, pozitivne povezave med obremenjenostjo komisije in pa kakovostjo projektov. Pa še nekaj, kar je omenil gospod Zdehovski. 51-53, ta dva odstavka pravita, da organizacije civilne družbe eh, niso eh, eh, samo zadostne in so odvisne od financiranja. Zato me zanima, kaj komisija dela za to, da zagotovi, da bodo te nevladne organizacije postale bolj samozadostne, da bodo same zase lahko skrbele. V nekaterih političnih okoljih to ni možno, tega se zavedam. Po drugi strani pa me zanima, kaj komisija dela za to, da bo nevladnim organizacijam eh, olajšala dostop do eh, nadaljnega financiranja. Potem pa še 54. odstavek v posebnem poročilu tam piše. Oziroma, drugače bom zastavila vprašanje, kako se projekti ocenjujejo, kako se ocenjuje uspeh projekta, če uh, učinek ni kazalnik uspeha. Eh, kater je potem tisti kazalnik, ki pove, ali je bil projekt uspešen ali ne? Nekaj, kar je povezano s tem, pa je tudi naslednje projekte poročilo opisuje kot preveč ambiciozne. Ali eh, morajo, kakšni morajo biti projekti za to, da so izbrani? In kako lahko tiste, ki razvijajo projekte, uh, Eh, postanejo bolj realistični. Pri pripravi poročila eh, ste obiskali nekaj držav in Gruzijo ste imenovali kot primer dobre prakse. Južna Afrika in Kongo pa nista bila omenjena. Eh, zanima me, zakaj je temu tako. To so zelo konkretna in pragmatična vprašanja. Zahvaljujem se pa še enkrat za vaše delo. Let's start off the list, colleague.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 neposredno povedano, v številnih državah, tudi v moji, po določenih eh, zelo barbarskih umorih, potem raste podpora smrtni kazni in to je dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Sam sem odločen nasprotnik smrtni eh, kazni, eh, pa vendarle menim, da je pomembno, da se teh stvari lotevamo na kar se da razumen način. Mislim, da je dobro, da smo se ukvarjali s to tematiko in še enkrat hvala gospodu Zdehovskemu za njegovo poročilo. In za konec še pripomba, zelo zanimivo je, da smo danes v imenu Evropskega računskega sodišča videli tu nastopa dveh nekdanjih eh, poslancev, gospa Ivanova in gospod Lene, sta bila oba zelo aktivna v Evropskem parlamentu in eh, to je sicer nekoliko v neskladju s tem, kar je bilo vsebovano poročilo gospe Ajala Sender izpred kakšnega leta dni, to je bilo zelo zanimivo poročilo, ampak danes pač je stvar drugačna in to je zelo zanimivo. Hvala. Ja, wenn es einen Preis für Nettigkeit und Freundlichkeit gibt, finde ich, dann muss der Kollege Czarnecki. Ja, mislim, da nagrado za eh, prijaznost dobi vsekakor gospod Črnecki. V imenu komisije, gospod Knudsen. Ja, kdaj pa dobim nagrado, sprašuje gospod Črnecki. Izvolite, komisija. Thank you very much, chair. Hvala, predsednica, spoštovani člani in članice tega odbora. Najprej hvala za vse različne komentarje. Uh, Eh, tudi mi cenimo poročilo računskega sodišča, s sodiščem že dolgo časa sodelujemo, izmenjujemo si komentarje in informacije in to zelo konstruktivno. Hvala tudi poročevalcu parlamenta. Mislim, da mi instrumenta ni treba predstavljati, vsi ga poznate. Evropska unija je povsem zavezana v ukinitvi smrtne kazni in odpravi mučenja. To je dobro vzpostavljeno in je tudi del naših pogodb. Človekove pravice so eh, temeljni kamen naših zunanih odnosov. Ta instrument pa je edinstven, zelo poseben, kaj ti podpira civilno družbo in ne zahteva soglasja strani vlad. Zaradi tega je ta instrument tako poseben. Je pa tudi eden od redkih instrumentov, ki, imajo, ki ima to vlogo na globalni ravni in zato je tako izjemen. Mi mislimo, da je bil instrument zelo učinkovit, mm, predvsem pri tem, koga vse je dosegel, koga vse je dosegel in kakšne rezultate je dosegel. Lahko pa še izboljšamo svoje delovanje. Hvala za vse komentarje, eh, vsi se mi zdijo zelo relevantni. In eh, mi se ravno zdaj ukvarjamo s tem. Poročilo računskega sodišča je dobro uravnoteženo. Eh, tudi v delovnem dokumentu je veliko pozitivnih točk. Zdi se, da obstaja soglasje o tem, da eh, instrument dobro deluje, projekti se nasplošno dobro izvajajo civilna družba in njene organizacije so zelo motivirane, imajo tudi ustrezno znanje in eh, so zauzele zelo stroškovno učinkovit pristop pri izvajanju teh projektov. To je vodilo v trajnostne rezultate na splošno. Eh, gre za obdobje od 2007 do 2013. Eh, poročilo računskega sodišča pokriva to obdobje in vem, da smo instrument vse čas izboljševali in to počnemo še naprej. Veliko komentarjev je bilo eh, v zvezi s tem, da je skromne vire treba bolje usmeriti, da bomo povečali učinek. S tem se strinjamo. Treba je postavljati prioritete in eh, komentarji so šli v smeri, da je denar bil dobro dodeljen, torej tukaj ni problemov, ampak delamo pa še na eh, postavljanju prioritet. Jasno nam mora biti, kaj želimo doseči in eden od načinov, kako Eh, skušamo to doseči, je, da imamo predlog o instrumentu, eh, ki eh, določa jasno postavko za smrtno kazen in s tem je povezana tudi točno določena vsota. Leta 2013 je znašala okrog 7 milijonov. To je bilo določeno tudi v sodelovanju s parlamentom. Želimo pa dati prednost eh, tudi tistim projektom, ki se odvijajo v državah, ki so še posebej problematične. Eh, to so države, ki so omenjene tudi v strategiji za človekove pravice. To kaže eh, na to, da skušamo tako za smrtno kazen kot mučenje Eh, združiti oziroma usredotočiti naše postavke tako, da eh, denar dobijo tiste države, ki so izpostavljene tudi v dokumentu o človekovih pravicah in dokumentih delegacij. Imamo pa obveznost v okviru tega instrumenta, da eh, delujemo po celem svetu, gre za globalni doseg in želimo res po eni strani vzpostavljati prioritete, po drugi strani pa zauzeti širši pristop naš instrument je pogosto edini tovrstni donator. Strinjamo se tudi s potrebo, da eh, vzpostavimo širšo in boljšo koordinacijo. To se mora zgoditi na vseh ravneh. Zelo dobro sodelujemo s kolegi iz EAS, torej službe za zunanje delovanje. Oni so tudi danes tukaj. To je že dobro izhodišče. Z njimi torej skušamo zagotoviti to, da bodo prednostne države za smrtno kazen in za ukinitev mučenja, da bodo vse čas e, vključene v naš širši pristop. In to pomeni, da za to uporabimo vsa sredstva, ki so nam na voljo. Splošni politični dialog je to lahko, lahko poseben dialog o človekovih pravicah, to je poseben e, in zelo dragocen kanal. Potem e, politični koraki, ki jih lahko uporabimo in pa diplomatski pristop. Potem imamo instrumente za človekove pravice oziroma teme človekovih pravic, lahko vključujemo tudi v trgovinske sporazume. Eh, lahko pa uporabimo tudi delo v Združenih narodih, v različnih odborih in različnih skupinah v okviru Združenih narodov. Eh, velika konvergenca že obstaja na tem področju. Imamo tudi delovanje za človekove pravice, o čemer se je dogovoril svet Julija in to je tudi učinkovito orodje, ker spet omenja in obravnava eh, vse teme človekovih pravic, tudi mučenje in smrtno kazen. In na ta način lahko poskrbimo, da boste ti dve temi vključeni v eh, eh, naše usrednje delo človekove pravice skušamo tudi vključiti vse naše metode, naše postopke, naše ocene. Zagotavljamo usposabljanje za delegacije, zato da bi okrepili pristop stališča človekovih pravic. Številni dejavniki so tukaj v igri in res se trudimo, da bi izvajali čim boljšo koordinacijo kajti na ta način bo tudi povečan učinek našega dela. Po drugi strani pa delujemo tudi od spodaj na vzgor in to je eden od razlogov, zakaj ta instrument tako hvalijo in zakaj eh, ga ima civilna družba tako rada. Eh, ta instrument izhaja iz povpraševanja, zbiramo pa tudi znanje eh, in izkušnje civilne družbe, ki deluje na terenu cenim to, kar je rekel poročevalec. Eh, človekove pravice in področja, o katerih danes govorimo, so zelo eh, zahtevna področja, ko gre za merjenje, ko gre za ocene. Vedno vpliva eh, na vse skupaj situacija na terenu in politični kontekst in to se lahko v vsakem trenutku spremeni. Torej, zato potrebujemo določeno fleksibilnost. V določenih državah lažje dosegamo napredek kot v drugih vendar pa nas to ne sme odvrniti od eh, prizadevanj. Mi želimo uravnotežiti eh, naše prednostne naloge v zvezi s človekim, človekovimi pravicami. Želimo tudi, da se prevzame lastništvo nad temi projekti in da je vključeno čim več civilne družbe. Kar se tiče strategije za človekove pravice, te strategije so v veliki meri dostopne. Eh, odvisno je vse skupaj tudi od eh, države, ki jo to zadeva. In eh, če je to dostopno, potem upamo, da bo civilna družba to tudi uporabila. Ko gre za pripravo organizacij civilne družbe, da se prijavijo za kak projekt, obstaja v številnih državah delegacije, ki organizirajo za civilno družbo različne seminarje, različne vrste usposabljanja kjer jim pokažejo, kaj je res pomembno, na kaj je treba biti osredotočen in kako zastavljati cilje. No, še nekaj komentarjev je bilo v zvezi s priporočili in pa učinkom. Jasno je, da eh, moramo ciljati na rezultate, ki jih lahko dosežemo. Vendar pa je treba seveda upoštevati tudi občutljivost politične situacije. Ne bi smeli podcenjevati učinka uh, ozaveščanja, eh, ustvarjanja političnih razprav in ustvarjanje nekega ugodnega okolja za civilno družbo. Naprimer na kitajskem, eh, ko dosežeš neko eh, vidnost, se potem socialna omrežja vključijo v dialog. Lahko gre tudi za zelo konkretne predloge, konkretno vrsto pomoči. Eh, pravna pomoč, bodi se žrtve, za ljudi, ki čakajo na smrtno kazen, za ljudi, ki so zaprti in morda trpijo zaradi mučenja. Torej, veliko načinov je, kako eh, se lahko naša pomoč osredotoči na rezultate. Težko pa je postavljati jasne cilje, specifične cilje. Odvisno od eh, civilne družbe je, oziroma oni morajo postaviti cilje, in pa kriterije. Mi na zgodni stopni dajemo informacije, preden se organizacije civilne družbe prijavijo in to seveda igra vlogo tudi pri tem, kako potem mi izbiramo projekte. Obstajajo tudi smernice eh, na temo človekovih pravic, eh, kjer se lahko pozanimajo eh, in navdahnejo številne organizacije civilne družbe tako potem vidijo, kaj Evropska unija želi, zakaj si prizadeva in oni se potem odzovejo na naše prioritete. Mislim, da ta proces vse bolje deluje. Naše delegacije so tudi vse bolj vključene in vse bolj razumejo, kakšna je njihova vloga pri tem, da zagotovijo čim boljše rezultate. Za številne te projekte obstaja tudi nek eh, spremljanje med tem, ko se projekt odvija. Če traja tri leta, naprimer, eh, ga delegacija spremlja skozi to obdobje in eh, ga tudi skuša prilagoditi politični situaciji ali pa drugačnim razmeram. Organizacije civilne družbe so včasih preveč ambiciozne, do tega je prihajalo v preteklosti, ampak ena od pomankljivosti je to, ki pa jo počasi eh, premagujemo. Postaviti si moramo realistične cilje, tako v odnosu do naših pričakovanj, kot tudi v odnosu do tega, kaj želi in misli civilna družba, kaj želijo spremeniti. Eh, bolje je cilj postaviti nekoliko nižje in ga potem eh, povišati ali prilagoditi okoliščinam. vendar eh, pa ni nekega direktnega spremljanja eh, vse čas. Mi eh, lahko gradimo na konkretnih projektih, ki so bili uspešni. Če nek projekt vlečeš dolgo časa, je teže uspešen, kot pa če uh, pritegneš različne akterje in tako zagotoviš večji učinek. Kar se tiče majhnih organizacij civilne družbe, je precej jasno, da si želimo rezultatov, ki bodo vzdržni in samozadostni. Eh, želimo zagotoviti, da organizacije civilne družbe postanejo eh, samozadostne, da bodo znale preživeti. Eh, obstaja možnost sofinanciranja, obstaja pa tudi možnost, da mi pokrijemo stroške za osebje v okviru zbiranja sredstev. Take dejavnosti lahko potem oni izvajajo naprej, ampak to jim daje v začetku možnost, da uh, ustvarijo neko trdno kontinuiteto. Omenili ste tudi kompleksnost in eh, dolgost naših postopkov. Imamo tudi eh, novo orodje Prospekt, ki je na voljo vsem eh, prosilcem. V tem postopku so se tudi obrazci za, za prosilo poenostavili in to tudi zelo pomaga majhnim državam. No, kar se tiče te možnosti preživetja civilnih eh, organizacij civilne družbe, se moramo osredotočiti predvsem na eh, rezultate. Mislim, da nobena še ni pokomentirala računske, eh, oprostite, poročila računskega sodišča. Mi si vse čas eh, prizadevamo za to, da bi izboljšali evalvacijo, pomagali bi radi organizacijam, da so realistične pri tem, kaj lahko dosežejo in da zagotovijo potem tudi nadaljevanje projektov. Eh, organizacije imajo možnost in jih spodbujajo k temu, da izvedejo evalvacijo ob koncu procesa. To nam daje tudi dobro podlago za naprej. In mi potem ocenimo instrument in čas, ki ga je porabil in tako naprej. Komisija ima okvir, ki je osredotočen na rezultate in to nam omogoča, da preverjamo učinkovitost in pa vrste rezultatov, ki jih dosežemo. Mislim, da sem s tem odgovorila na večino vprašanj. Aktivno pa vse čas spremljamo tudi različna priporočila, samo s tistimi izjemami, ki sem jih omenila. Vedno se trudimo za uh, ta naš instrument in ga tudi vse čas izboljšujemo. Hvala za vse komentarje in za vašo pozornost. Ja, Hvala lepa v imenu računskega sodišča, še enkrat gospod Lene. Ja, hvala lepa gospa predsednica. Najprej hvala tudi poročevalcu, ki mislim, da je izpostavil ključno vprašanje, vprašanje določenja prioritet, vprašanje merjenja uspešnosti in pa uskladitve z strategije za posamezne države. Glede na to, kar je dejala gospa Ajala, naj samo povem, da je ključno, da se izognemo kakšnemu koli nesporazumu. Mi kot računsko sodišče nikakor nismo kritiki izvajanja tega programa, nikakor ne. Menimo, da je to poročilo izredno pozitivno. E, mislim, da tudi sam lahko rečem, da gre ja tu za neke vrste svetilnik, projekt kot svetilnik z vidika uspešnosti. Izkušnje v Gruziji so nam reč e, pokazale, e, tam sem tudi sam osebno bil na obisku, da so to resnično projekti, ki morajo biti. Res bi bilo hudo, če jih ne bi bilo in če jih ne spodbujamo ustrezno in drugot po svetu velja enako. No, eh, to, o čemer smo govorili in komisija je verjetno enaka mnenja kot mi, je, da ko imaš 138 projektov v več kot 120 državah v obdobju sedmih let z skupno vrednostjo 100 milijonov, potem je iz samih številk jasno, da bo prišlo do popolne razdrobljenosti. In zato je določitev prioritet, po našem mnenju, smiselno ukrep. Kar zadeva povečanje sredstev, to ni naša odločitev, o tem odloča zakonodajalec, ali je potrebno sredstva prilagoditi na vzgor ali na vzdolj, k temu v bistvu nimamo mi kaj reči. Konkretno vprašanje gospe Pavlanove bo odgovoril gospod Vlasov. Eh, gospod Blasila, ki mu bom tudi kasneje dal besedo, kar pa zadeva to, kar je dela gospod Knudsen. Eh, še posebej ste izpostavili naše priporočili 4 in 6, s katerima se komisija ne strinja. Ampak kot je dejal Knudsen dejala, ugotavljam, da komisija se sicer ne strinja s temi priporočili, ampak samo zato, ker je komisija mnenja, da je to priporočilo že davno izpolnjeno, tako da verjetno to niti ni v neskladju s tem, kar smo dejali mi. Naše mnenje je bilo, da tu vendarle obstajajo določene pomankljivosti, če pa se vsi strinjamo, da je to pač jasna opredelitev nekega cilja in da je potrebno zagotoviti tudi bolj trajnostno delovanje nevladnih organizacij na terenu, potem to pomeni, da je možno izvajati manj sprememb tekom samega življenjskega roka nekega projekta, potem mislim, da smo kar soglasni. Toliko za enkrat. Eh, predlagam pa, da damo morda besedo še gospodu Vlasili. Hvala lepa. Z veseljem odgovorim na zanimiva vprašanja gospe Labajeve. Najprej odstavek 26. Tu gre za pogodbene zneske tu tudi kažemo, kako so ti zneski povečevali skozi čas. Torej, ko se pripravi nek eh, predlog, mora biti znesek znotraj nekih okvirov, ki ga potem komisija postopno povečuje. In eh, glavni razlog, zakaj se to počne, kot ste nam povedali, je, da na ta način sploh lahko upravljajo veliko število pogodb. Vprašanje je bilo, ali je to privedlo do izboljšanja kakovosti. Ne vem, mislim, da na ta način ne moramo posploševati. Dejstvo, da je nek projekt večji, še ne pomeni, da je boljši ali da je boljši, če je manjši ali manj obsežen. Ne vem, ne, bomo, ne moramo posploševati na ta način. In eh, to je tudi razlog, zakaj izpostavljamo to kot vprašanje. In upravljanje eh, strani komisije je tisto, ki določa zneske, ampak se zadeva bi morala temeljiti bolj na potrebah in na potencijalih. Drugo vprašanje, kaj komisija počne za krepitev trajnosti, mislim, da treba razlikovati med eh, to trajnostnostjo samih aktivnosti in pa mm, trajnostno trajnostnim eh, obstojem organizacij. Kar zadeva eh, projekte, to trajnost zagotavlja komisija v izbirnem procesu, kar pa zadeva zdaj trajnost eh, organizacij samih, tu pa komisija ne počne ravno veliko. Nekaj primerov v poročilu je eh, uspešnih projektov, projektov, ki so uspešno vključili tudi aktivnosti, ki potem generirajo eh, interno financiranje oziroma lastno financiranje za organizacije. To je bilo zelo uspešno. In In zato tudi priporočamo, oziroma zakaj sodišče priporoča, da se v izbirnem postopku upošteva do določene mere tudi to vrstne aktivnosti, da se tudi te bolje promovira. Vprašanje je bilo tudi v zvezi z odstavkom 54, ki ugotavlja, da je potrošnja delno uspešna, kaj torej tisto, kar je pozitivno. No, res je, da je merjenje uspešnosti neoptimalno tu na tem področju in zato so tu tudi določena priporočila. Kljub temu pa na podlagi projektnih ciljev mislim, da lahko opravimo ustrezno oceno. Videli smo različne zaključke pri različnih projektih. Imamo projekte, ki se neposredno osredotočajo na končne upravičence oziroma prejemnike in ti projekti so bili dokaj uspešni, čeprav zelo omejeni po obsegu, bodi si zemljepisno, bodi si tematsko. Potem pa so bili projekti, ki so bili širšega obsega, pogosto so zasledovali bolj politične cilje, tam pa je seveda bistveno manj eh, dokazov o konkretnem učinku. Kar zadeva ambicije, ja, pogosto so bili projekti opredeljeni. Preambiciozno zakaj? Ja, zato, ker morajo biti predlogi zanimivi, če želijo priti v ožji izbor in seveda je treba biti mm, tu potem tudi nekoliko bolj pogumen. Kako to preprečevati? Po našem mnenju tako, da se potem jasno opredeli tudi kazalnih uspešnosti za takšne cilje. Seveda je težko na tem področju človekovih pravic meriti učinek ali učinkovitost rabe, ampak dejstvo je, da je potrebno tudi jasno opredeliti rezultate, katere rezultate se lahko jasno opredelivemo in za te morajo biti organizacije odgovorne. No in na zadnje še razmere v Gruziji. To se nam je zdel tipičen dober primer koordinacije med različnimi vrstami aktivnosti, ki jih eh, izvaja komisija. Naprimer, cilji projektov EDHR so bili deležni močne podpore, ko gre za politiko in politični dialog v državah, eh, torej med komisijo in nacionalnimi pristojnimi organi. Prav tako so bili deležni podpori preko tradicionalnih podpornih, podpornih schem za projekte. In to lahko vključuje tudi določene pogoje, kot jih poznamo iz programov za proračunsko podporo no tu je bilo bistveno manj takšnih primerov v Južni Afriki in Kongo. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa in za zaključek še poročevalec. Pani predsedajci. Spoštovane kolegice in kolegi, gospa predsednica. Ne vem za vas, ampak za se eh, lahko trdim, da kadarkoli govorimo o tej tematiki, sem ponosen, da sem evropejec. Ko naprimer pogledamo, koliko Evropa počne, kaj vse Evropa počne na področju človekovih pravic, koliko lahko dosežemo za relativno malo denarja. Torej, ko vidim vse to, sem eh, izredno vesel, da imamo Evropsko unijo, Evropsko unijo, ki je zagovornica človekovih pravic posod po svetu, ki se bori proti mučenju, proti izvrševanju smrtne kazni. Hvala torej gospod Jala Sender, gospodu Černeckemu, Martini Glabavi, gospod Šulin. Vsem hvala za zelo relevantne eh, pripombe. Hvala tudi komisiji, ki je bila zelo dobro pripravljena na današnjo razpravo. In hvala tudi računskemu sodišču mislim, da ste nam podali kar nekaj zelo konkretnih, odličnih odgovorov, prav tako ste nam dali in podali zelo dober povzetek tega poročila. Tako da hvala za to, gospod Lene. No, to, kar smo mi danes dejali, lahko povzamem v treh točkah. In sicer izboljšati moramo naslednje, mislim, da vlada splošni konsens tu odvajanja okrog tega. Izboljšati moramo izbirne postopke za projekte v kakšnem smislu. Preplačevati moramo to, da le tiste največje nevladne organizacije dobivajo denar. Osredotočiti se moramo tudi na mala, male organizacije, male civilne družbene organizacije, ki morajo tudi imeti dostop do teh sredstev. Druga zadeva, učinkovitost. Težko je meriti učinkovitost projektov na področju človekovih pravic ali uspešnost projektov. Tu se strinjam z vami. Ampak določene cilje pa vendarle moramo zastaviti in eh, vedeti moramo tudi, kako te cilje izpolnjevati. No, tretje področje pa je področje mm, trajnosti. Ja, uspe nam vedno zagnati projekte, ampak to, kar nam v tem trenutku še manjka, je, da zagotovimo potem jasen dolgoročni učinek, še posebej v državah, ki imajo diktatorske režime in zato bi bilo dobro, začeti razmišljati o dolgoročnih projektih. Če lahko začnemo razmišljati vnaprej, za 10-15 let naprej, zato da ustvarjamo pogoje za uspešne projekte, ki bi se lahko odvijali skozi celotno 10-15 letno obdobje. Hvala lepa. Ja, vsekakor ostajamo v stiku, kar zadeva to tematiko. Odbor za nadzor proračuna pripravlja študijo na temo inštrumenti človekovih pravic eh, v znanje politiki. 28 eh, eh, programov imamo v, na področju znanje znanih odnosov oziroma pomoči, tako da verjetno bo pododbor za človekove pravice tudi želel so razpravljati pri tej tematiki in tudi to je pomembno, kajti ključno je, da je celoten parlament seznanjen s temi rezultati. Tako, hvala lepa. Vsega, kar je prva naloga v zadnjih enajstih letih, ko sem jaz tu, to, da se lotevamo tudi te tematike. S tem smo zaključili z današnjim dnevnim redom za dopoldan. Ponovno pa se vidimo popovdne ob treh. Eh, tu bo komisar Mimica in potem še komisar Han. Hvala lepa. Thank you. Nadaljujem.